Torej, dober dan, kolegice in kolegi. Nadaljujemo z zasedanjem Evropskega parlamenta, ki smo ga prekinili enajstega decembra. Zapisnik in sprejeta besedila enajstega decembra dva tisoč devetnajst so na voljo, je kakšna pripomba? Pripomb ni. S tem je zapisnik tudi uradno potrjen. Nekaj obvestil predsednika. Kot posledica izvolitve gospoda Erina Smitha kot eh, poslanca v nacionalni parlament Združenega kraljestva, parlament ugotavlja, da v skladu z aktom o izvolitvi poslancev v Evropski parlament na neposrednih eh, volitvah, ta funkcija ni skladna s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, s tem ugotavljam, da se je njegov sedež sprostil z dnem 13. decembra 2019 v skladu z poslovnikom skupina SD, mi je sporočila nekaj odločitev glede sprememb sestave odbora in delegacije. Ta imena bodo v zapisniku današnjega zasedanja in bodo stopile v veljavo na najavljeni dan. Odbora Envi in Inta sporočata tri popravke besedil, ki jih je sprejel parlament v skladu z členom 241 odstavek 4, bodo ti popravki sprejeti, razen če v 24 eh, urah prične skupina ali skupina eh, poslancev zahteva glasovanje o tem. Popravki so na voljo na spletni strani, obdavljeni pa bodo v zapisniku današnjega zasedanja odbora ITRE in TRAN sta sklenila, da začneta z medinstitucionalnimi pogajanji glede poslovnika oziroma eh, na podlagi eh, člena dvainsedemdeset poslovnika. Stališče parlamenta, sprejeto v prvem eh, branju, je na voljo na spletni strani parlamenta in bo objavljena v zapisniku. Prav tako sem bil obveščen, da ni ugovora na konferenci predsednikov odborov, kar zadeva priporočilo odbora EKON v skladu z členom 112 odstavek 4 poslovnika. Ta priporočila so na voljo na spletni strani. Vkolikor v 24 urah predpisano število eh, poslancev oziroma poročnih skupin ne bo temu ugovarjalo, bo do besedila ustrezno potrjena. Sicer bo potekalo glasovanje v skladu z členom 124 poslovnika. Sem eh, prejel, oziroma 145 poslovnika, sem prejel zahtevo odbora EMPR glede posvetovanja z Evropskim ekonomskim socialnim odborom o dostojni minimalni plači v Evropi. Če ne bo ugovorov, bo ta zahtevek potrjen, v nasprotnem primeru bo o tem potekalo glasovanje podpis sprejetih eh, aktov v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. Obveščam vas, da bom eh, skupaj s predsednikom eh, sveta v sredo podpisal tri akte, ki smo jih sprejeli v običajnem sozakonodajnem postopku v skladu z členom 79 poslovnika. Naslovi zadevnih aktov bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. Dnevni red. Končni Osnutek dnevnega reda je sprejela konferenca predsednikov 11. decembra. Prejeli ste že ta osnutek. V skladu s posvetovanjem s političnimi skupinami predlagam, da sprejmemo naslednje spremembe končnega osnovka dnevnega reda. Glede četrtka glasovanje o stanju pravne v na Malti po nedavnih razkritjih glede umora Dafne Karuane Galicije prelagamo na sredo. Posledično bodo prilagojeni tudi roki. Kar zadeva predloge resolucij, je rok ponedeljek 16. decembra ob 19. Kar zadeva predloge skupnih resolucij, torek 17. decembra opoldne amantmaji k skupnim resolucijam torek 17. december ob 13. uri. Zahteve za glasovanje po delih in ločno glasovanje rok torek 17. december ob 19. uri. Kdo nasprotuje? Ne. In s tem je ta sprememba tudi potrjena. Kar zadeva dnevni red za torek. Skupina zelenih zahteva, da se razprava o izjavi komisiji o strategiji EU o invalidnosti po letu 2020 sklene z resolucijo, o kateri bomo glasovali na naslednjem zasedanju. Besede dobi gospa Katrin Langensipen, ki bo predstavila to zahtevo skupine zelenih. Izvolite. No, ja, no. Guten Abend. Lep pozdrav, gospod predsednik. Jutri bomo v plenumu spregovorili o strategiji EU o invalidnosti po letu 2020. Želim predlagati, da k tej razpravi dodamo še resolucijo, ki jo je pripravil vodilni odbor, odbor EMPL in o kateri naj bi glasovali na februarskem zasedanju. Razlog za to je, da sedanja veljavna strategija EU za invalidnost oziroma o invalidnosti poteče kaj k malu, nimamo pa še nove strategije. Invalidne osebe v EU so še vedno predmet diskriminacije na številnih področjih življenja, zato se vam zdi pomembno, da je nova strategija bolj ambiciozna in bolj obsežna kot dosedaj. Zato želimo v obliki resolucije komisiji to zahtevo tudi predati, preden bo komisija oblikovala novo strategijo. Vsi ljudje, ki v Evropi živijo z invalidnostmi, računa na nas in zato pozivam vas, kolegice in kolegi, da podprete to resolucijo, o kateri bomo glasovali na februarskem zasedanju. Hvala lepa. Lang... Hvala lepa, gospa Langensiepen. Besedo dobi. Nasprotni glas, želi kdo nasprotovati temu predlogu? Ne. Potem glasujemo, kdo je za z dvigom rok, prosim, kdo je za predlog gospe Langensipen? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Razprava o strategiji EU o invalidnosti po letu 2020 bo sklenjena z glasovanjem o resoluciji, ki pa bo potekalo na naslednjem zasedanju. Kar zadeva torek skupina SD, je zahtevala, da se doda zjutraj kot drugo točko tudi točko o izidu konference COP25. Gospa Bonafé, hvala gospod predsednik. Včeraj se je sklenilo zasedanje COP25 z dokaj šipkim, zelo šipkim eh, rezultatom, kar zadeva izraženo voljo držav. Prav tako vsebinsko ta vrh ni bil uspešen, kar zadeva prečakovanja in tudi kar zadeva ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za preprečevanje podnebnih sprememb. Ravno prejšnjo sredo smo imeli izredno zasedanje o novem zelenem dogovoru, da bi Evropa prevzela vodilno vlogo na tem področju in na zadnjem zasedanju tu v Strasburgu smo prav tako izglasovali resolucijo o razglasitvi nujnih podnebnih razmer. Zato menimo, da je pomembno spregovoriti o izidu konference COP, da preučimo možnosti za nadaljne ukrepanje. Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Izvolite. Ja, hvala, gospod predsednik. Strinjam se s tem, da bi morali imeti razpravo o vprašanju izida konference COP25 v Madridu, kajti vse skupaj je veliko razočaranje. Ampak to dodati na dnevni red v torek zjutraj, spoštovani kolegi iz vrste za listov, pa je nekoliko preveč očitno, kajti na ta način se hočete ogniti razpravi o razmerah na Malti. Glede na situacijo na Malti, glede na nedavne dogodke na Malti, potrebujemo čas za to razpravo. Tako da popolnoma se strinjam o tem, da je potrebno opraviti razpravo o eh, velikem razočaranju, ki ga predstavlja izid konference COP25 eh, v torek popovdne, v sredo popovdne kar se nas tiče, je torej popovdne v redu, tako da vsekakor imate lahko našo podporo, ampak prosimo za popolno razpravo eh, tudi glede razprave, glede, oziroma glede razmer na Malti. Hvala lepa. L'onorevole non è contrario. Besedo dobite še enkrat vi, predlagateljica. Ja, ELS mislim, da je tu udaril mimo. Mi smo prosili, da to razpravo uvrstimo na dnevni red v torek zjutraj, ker imamo takrat dovolj časa, v torek popovdne pa imamo ogromno drugih tem na dnevnem redu. Ampak za nas ni problema. Ni problema, v redu je tudi v torek popovdne. Pomembno je, da spregovorimo o izidu te neuspešne konference. Hvala. No? Dobro, če se torej strinjate, gospa Bonafaj, bomo to uvrstili na dnevni red v torek popovdne glasujemo o tem predlogu. Da se torej ta razprava odvije v torek popovdne. Kdo za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Izjavi sveta in komisije o izidu COP25 so torej na vrsti v torek popovdne. Hvala. Zopet torek, skupina EKR zahteva izjavo visoke predstavnice oziroma vsakega predstavnika za zunanjo politiko, glede nedavnega zatrtja protestov v Iranu kot peto točko. Razpravo naj bi zaključili za resolucijo, o kateri naj bi glasovali v četrtek. Besedo dobi gospa Anna Fotega, ki bo predstavila predlog skupine EKR. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, prosila bi vas eh, za soglasje, da uvrstimo to točko na dnevni red. Vem, da je zdaj poseben čas, tik pred Božičem, ampak žal že sedaj vemo, da približno 1500 ljudi je izgubilo življenje v Iranu nedavno protestniki, predstavniki opozicije, vključno z mladoletniki, ki skušajo objaviti imena tistih, ki so izgubili življenje tekom manifestacije, tekom eh, protestov, so pod velikim pritiskom. In naš glas, ki ga bomo zdaj v pravem trenutku dvignili, je za številne, ki so v zaporih, vprašanje življenja ali smrti. In še vedno so izpostavljeni veliki nevarnosti in zato vas eh, prijazno prosim za vaše soglasje k uvrstitvi te točke na dnevni red. Hvala lepa, gospa Fotega. Besedo dobi kot govornik proti, gospa Bonafe, izvolite. Hvala, gospod eh, predsednik. Ne, v bistvu ne bi rada spregovorila proti temu predlogu, ampak gre za predlog tudi naša skupina odločno obsoja represijo nad eh, demonstranti. Ampak predlagamo, da se lotimo te teme na naslednjem zasedanju, na drugem januarskem zasedanju, skupaj z resolucijo, kaj te gre za zelo zaskrbljujoča tema. Mislim, da zahteva to širšo razpravo o odnosih med EU in Iranom. Tu so tudi tematike vezane na jedrsko energijo in seveda na represijo nad človekovimi pravicami nasploh. Gospa Fotiga, sprejmete ta predlog, da se razprava preloži na januarsko zasedanje? Gospod predsednik, osebno, kot nekdo, ki ima veliko izkušenj s protestiranjem proti komunističnemu režimu, lahko povem, kako zelo pomemben je naš glas za tiste, ki trpijo. Seveda razumem, da ima tu odločilno besedo večina. Ampak, če se bo večina odločila, da naj se ta razprava preloži na januar, naj bo. Ampak prosim vas, vsaj, gospod predsednik, da objavite jasno izjavo. Glas parlamenta je izrednega pomena. Torej, gospa Fotega ne omeka svojega predloga. Z dvigom rok, kdo podpira predlog gospe Fotega, prosim, z dvigom rok. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Torej, izjava želite preveriti elektronsko, zdelo se mi je zelo jasno, kakšen je izid. Ampak prav, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, še enkrat eh, izjava podpredsednika, visokega predstavnika o nasilni represiji nad eh, protestniki v Iranu bo uvrščena na dnevni red v sredo kot eh, peta točka. O resoluciji bo potekalo glasovanje v četrtek. Roki so naslednji predlogi resoluciji torek 17. decembra popovdne, amandmaji k resoluciji in skupnim resolucijam sreda 18. decembra popovdne, amandmaji k skupni resoluciji sreda 18. decembra ob 13. uri, glasovanje po delih oziroma ločeno glasovanje rok sreda 18. decembra ob 19. uri. Tako, s tem smo tudi zaključili s tem delom. Gospod Fest, želite besedo? Ja, hvala lepa. Danes bi tu rad eh, izrazil zahvalo gospodu Nadžilu Faražu, očetu Brexita. S tem ste pokazali, da celo nedemokratična institucija kot je EU je sposobna reformi in da obstaja upanje za nacionalne demokracije. Hvala lepa. Io mm, mi sembra di essere sempre. Vedno sem zelo odprt do vsakogar, ki želi besedo, lahko samo prosi za besedo, ampak ne morete zahtevati postopkovno besedo in eh, potem spregovoriti o vsebinskih zadevah. Hvala lepa, s tem je dnevni red dokončno potrjen. postopkovno. Hvala lepa, naj samo spomnim, da ste zelo naperni proti to vrstnim izjavam, nekaj da prihajajo z tega dela dvorane. Pogosto smo že bili priča, ko so kolegi iz drugih koncev dvorane sprožali razpravo o temah, ki nimajo zveze s postopkovnimi vprašanji. In samo prosil bi vas, da ste nekoliko bolj uravnoteženi. Gospod predsednik Zani, naj vas spomnim, naj vas spomnim, da so različni parlamentarci iz različnih skupin že bili deležni opominov in celo sankcij. Ne moremo prositi za besedo, čež da gre za postopkovno vprašanje, potem pa se razpravlja o vsebini. Hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo s prvo točko na delnem redu in sicer izjava komisije ob 30. obletnici Romunske revolucije decembra 1989. Naj vas spomnim, da se lahko javite k besedi po postopku proste razprave tako elektronsko kot po običajnem postopku. Kolegice in kolegi, prosim za mir v dvorani, nadaljujemo z razpravo. In eh, besedo predajam eh, komisarki, gospa Valjan, izvolite. Yes. Thank you very much, madam president. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. V čas mi je, da lahko danes počastimo ta pomemben dogodek za Romunijo in za Evropo. 16. decembrie 1989 Leta 1989, pred 30 leti, se je začela romunska revolucija v Timišvari to je bil prvi korak uh, na poti vrnitve Romunije v Evropo. Po desetletju prisilne izolacije in ločitve od uh, vzhoda in zahoda Evrope. Romunska revolucija je bila zadnja revolucija v celi vrsti ljudskih ustaj v vzhodnji Evropi. Bila je tudi najbolj krvava. Preko tisoč ljudi je plačalo za življenjem. Uh, Po zimi leta 1989 so Romuni protestirali za svobodo, pravno državo in demokracijo. To so še vedno urednote, mm, na katerih temeli Evropa. On kraj vsakršnih kulturnih, jezikovnih eh, ali socialnih razlik. Torej gre za osnovne vrednote, pravna država, demokracija. To so vrednote, ki še vedno krojijo evropsko enotnost. Romunski režim je želel z nasiljem zadušiti ustajo romunskega ljudstva. Zdi se, da so ti dogodki sedaj oddaljeni že svetlobna leta. Jaz sem bila stara 21 let, bila sem v zadnjem letniku univerzitetnega študija. In ti vroči dnevi mrzlega decembra leta 1989 bodo zame večen spomin. Teh dogodkov ne bom nikoli pozabila, tako kot nihče drug v moji državi. Potem smo doživeli prehod v demokracijo. To prehodno obdobje se je končalo z vstopom Romunije v Evropsko unijo. No, ampak nič ni večno in uh, zagotoviti moramo, da bo ohranjen spomin na to, da smo včasih morali živeti v revščini in izolaciji. Urednote, na katerih temelji Evropa, moramo prinesti tudi našim sosedam. Zavzemati se moramo za dokončno konvergenco v Evropski uniji, stalno moramo nadzirati tudi stanje pravne države. V Romuniji imamo sedaj zdravo gospodarsko rast, država razvija veščine, tudi nove tehnologije in pa digitalno gospodarstvo. Prepričana sem, da bomo tako nadaljevali v prihajajočih letih. Nedavno sprejeti zeleni dogovor si je zastavil za cilj, da nikogar ne bo pustil ob strani. Sem komisarka za promet in zato bom skušala zagotoviti, da bodo naši sistemi mobilnosti, ki so osnova za vsakodnevno življenje, dostopni vsem. Se ponujajo enake priložnosti posod po Evropi. V Romuniji je podpora Evropske, Evropski uniji rekordno visoka. 72 odstotkov Romunov danes pravi, da je imela naša država koristi od članstva v Evropski uniji in volilna udeležba na zadnjih evropskih volitvah je bila višja kot evropsko poprečje. Gospe in gospodje, decembra leta 1989 so se na televizijskih kanalih po vsem svetu pojavili mot, pojavile motne podobe romunske revolucije. Takrat se je Romunija vrnila med žive in je, da, pravilno je, da se sedaj, da sedaj praznujemo vrnitev Romunije in pa tudi ostalih vzhodnih držav v srci Evrope. Hvala se lepa v imenu političnih skupin za dve minuti v imenu ELS, gospod Basisko.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 ko so se v Timošvari začeli nemiri. In to je privedlo do izredno pomembnega dogodka. 16. decembra 1989 se je to zgodilo. 17. novembra je vojska pod poveljem Čaučeska streljala na ljudi. Protesti so se iz Timišoare razširili na druga romunska mesta. Na milijone Romunov je odšlo na ulice. brutalnost režima je povzročila več kot tisoč mrtvih in več kot eh, tri tisoč ranjenih. 700 Romunov je bilo eh, žrtev mučenja. Ampak kljub temu imamo še danes priče, ki pričajo o tem, kako je vojska streljala na lastne ljudi. Ampak želja Romunov, da se vrnejo k pravim vrednotam, je bila močnejša kot strah pred nasiljem. Romuni so takrat jasno rekli ne, pripravljeni so bili plačati svojim življenjem, zato da bi se rešili komunizma. In v tem trenutku smo se vrnili v evropsko družino. Sedaj smo v Evropski uniji in smo v zvezi NATO. No, ob koncu pa bi rekel še, da upam, da Evropska unija ni samo mirovni projekt. Evropska unija mora prispevati tudi k strmoglavljanju diktatur, kjer te še obstajajo. Hvala lepa, sedaj pa v imenu SD Za minuto in pol dobi, gospod, eh, dobi besedo gospod Terheš. Revolucija din deci... Spoštovani kolegi, revolucija leta devetinosemdeset je končala totalitarni komunistični režim v Romuniji. Za razliko od ostalih komunističnih držav je ob tem eh, veliko ljudi umrlo. Umrli so zato, da bi se iz totalitarizma vrnili v demokracijo. Na tisoče jih je izgubilo življenje. No in k temu lahko prištejemo tudi vse ostale smrti tistih, ki so se borili za demokracijo in svobode med celotnim komunističnim režimom. Nekateri so bili umorjeni, drugi so bili zaprti in so tam umrli. Na tisoče ljudi je umrlo, ko so skušali zbežati čez romunsko mejo. Grška katoliška crkev se je tudi upirala komunizmu in zato so morali številni uh, eh, crkveni predstavniki v zapor. Podobno se je zgodilo tudi pravoslavnim duhovnikom, saj niso želeli služiti komunistični stranki. Na milijone romunskih družin je izgubilo zemlišče in s tem možnost preživetja. Revolucija leta 1989 je bila vrhunec boja za vrnitev k demokraciji. Sedaj beležimo 30. obletnico teh dogodkov. In um, Veseli smo, da se je Romunija vrnila na pot demokracije. Hvala lepa, sedaj pa gospod Čološ v imenu skupine Renew. Hvala lepa. Pred 30 leti, 16. decembra leta 1989, je bila zanetena iskrica romunske revolucije v Timišvari. Iz manjšega protesta je nastal velik protest eh, na tisoče ljudi, ki se je razširil tudi v druga mesta, v Kluž, v Bukarešto in druga. Ljudje so takrat vedeli, da tvegajo svoje življenja, ampak vseeno so izbrali svobodo. Zavrnili so diktaturo in so in se uprli enemu največjih diktatorjev v Evropi in po svetu. Eh, njihovemu pogumu se lahko zahvalimo, da se je Romunija vrnila k vrednotam pravne države, demokracije in svobode. Njihov pogum nas je vrnil na zemljevid svobodne Evrope. Takrat so navadni ljudje postali heroji, ampak številni se niso nikoli vrnili domov. Neka ženska je um, pričala o tem, kako se je njen sin 22. decembra vrnil uh, v skrval, kajti v rokah mu je umrl prijatelj. Sedaj lahko imena vseh teh herojev preberemo na spominski plošči na eh, parlamentarni zgradbi. In nek mlad eh, moški je na to ploščo obesil listek, ki je bil posvečen njegovemu očetu. Na njega je zapisal ljubim te oče. Poskrbeti moramo za to, da vsi ti ljudje niso umrli za ston ne smemo več dopustiti, da bi moral kdo umirati na ulici, ker se, boruje, ker se bojuje za svobodo, ne v tej generaciji, ne v naslednjih. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zelenih. Za dve minuti dobi besedo gospod Bütikofer. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice. Številni ljudje so v romunski revoluciji izgubili življenje ali pa so bili ranjeni. Številne družine so izgubile bližnje in pred temi ljudmi se lahko samo poklonimo. Ena največjih dediščin v Evropi je to, da vidimo, kako so se pogumni moški in ženske vedno znova angažirali za svobodo in demokracijo, tudi če so morali za to plačati zelo visoko ceno. Mislim, da smo si glede tega v parlamentu enotni. Se pa naša skupina ne strinja s tem, da bi v Evropskem parlamentu uvedli neko novo prakso, da eno za drugim eh, sprejemamo resolucije o evropski zgodovini in ob tem ugotavljamo, kaj je tako imenovana resnica o Evropski uniji. Tisti, ki išče resnico, mora pogledati na dogodke vseh strani, mora obiskati hišo Evropske zgodovine, ni pa naloga Evropskega parlamenta, da z glasovanjem odloča o tem, kaj je tista prava resnica o zgodovinskih dogodkih. In to ne glede na to, odkot resolucije prihajajo, iz desne, iz leve to je napačna pot. Naša skupina zato apelira na vse ostale, naj razmislijo o tem, ali res želimo iti po tej poti. Veliko oblik obstaja, kako izraziti spoštovanje, ne da ob tem zaidemo v slepo ulico. Hvala. Hvala. V imenu skupine EKR dobi besedo za minuto in pol gospod Prokačini. Hvala. Gospa predsedujoča, danes obeležujemo zadnji akt tega leta devetnajststo devetinosemdeset, ko se ljudstva v Evropi postavili na noge. Na tisoče ljudi v Romuniji je žrtvovalo svoje življenje zato, da so lahko njihovi otroci živeli svobodni od eh, komunistične represije. Kamiljan Demetresku je dejal, da smo se zbrali zato, da bomo vedno živeli izven svoje države, kajti Zahod ni hotel ali pa ni razumel, da je komunistična utopija že odnegdaj pogubljena. Zato se bo na ta večer posod prižgala luč v obliki svečk na, na oknih. No, na koncu koncev ni zgolj retorika glede tega, kar se je zgodilo v Romuniji, ki se na nek način dogaja drugot po svetu. Danes v Hongkongu se mladi borijo proti komunističnemu režimu, ob tem, ko si preostali svet zatiska oči. Podobno kot je bilo v Bukarešti leta 1989, podobno kot je bilo na Tiananmenu leta 1989 v tem izrednem letu. Hvala. Sedaj pa za dve minuti, gospod Murešan. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. 16. decembra leta 1989, torej danes pred 30 leti, je na tisoče Romunov odšlo na ulice. Na deset tisoče Romunov jim je sledilo v, prihajo, v prihodnih dneh. Ti dogodki so povzročili konec eh, komunistične diktature in uh, vrnili so Romunijo v Evropo. Na tisoče Romunov lahko sedaj eh, pove, kaj mislijo, lahko berejo to, kaj mislijo, uh, lahko so spet videli svoje sorodnike, Romuni so v revoluciji veliko žrtovali, zato da so našli svoje mesto v Evropi. Danes se želimo pokloniti 1124 ljudem, ki so izgubili življenja za svobodo. V drugih državah eh, vzhodne Evrope je ta revolucija poteka, so te revolucije potekale miroljubno. Tukaj pa je bilo več kot tisoč mrtvih, eh, to so bili ljudje, ki so se pogumno bojevali za svobodo in demokracijo. No, ampak Romuni se tudi danes bojujejo naprej. 30 let so se bojevali za to, da bi Romunija dobila zasluženo mesto v Evropski uniji. vse države članice Evropske unije imajo moral, moralno dožnost, da se zauzamejo za urednote, v menu katerih so naši bratje in sestre umrli leta 1989. Pravna država, demokracija, svoboda. Še naprej se moramo boriti za enotnost Evropske unije in za svobodo vseh eh, evropskih narodov. Hvala lepa, sedaj pa gospod Benea za eno minuto. gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Po zimi leta devetinosemdeset je, mm, mlad moški, ki se je imenoval Nikita, živel, mm, običajno življenje, želel se je poročiti, ampak med romunsko revolucijo so ga ustrelili. Bil je raziskovalec na področju fizike. Ko je umrl, je imel 29 let, nikoli se ni vrnil v mesto Bakal v Romuniji, kajti bil je umorjen. Danes je pokopan v mestu Bekal in vsako leto 16. decembra se njegova mati postavlja isto vprašanje: Kdo je ubil mojega sina? žrtve. Si zaslužijo pravico. Ponovno moramo vzpostaviti pravno državo v Romuniji, zato je treba preiskati, kaj se je zgodilo med romunsko revolucijo. Odgovorni morajo odgovarjati pred sodiščem. Nikoli ni prepozno za to. Hvala lepa, sedaj pa gospod Botoš. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. 30 let je minilo od romunske revolucije. To je edina država, kjer se komunistični režim še vedno, kjer se romunski režim še vedno oklepa v moči. Na tisoče ljudi je bilo v desetih dneh romunske revolucije ubitih ali pa ranjenih. V Timišuari se je pred točno 30 leti začela revolucija. Ljudje so se svojim pogumom uprli komunizmu. Ampak takrat niso mislili, da bodo predstavniki režima streljali v ženske in otroke. Romuni so ostali na cesti kljub uh, streljanju. In tisti, ki so ostali na ulicah, so morali opazovati, kako so umrli njihovi prijatelji. Lahko bi pobegnili, pa niso. Aret, moje mesto, kjer je prišlo uh, do mm, drugega protesta. Uh, je tudi moralo utrpeti številne žrtve. Ljudje so šli na ulice v Timišvarju, v Bukarešti in tudi v drugih romunskih eh, mestih. In na ta način so skupaj eh, premagali totalitarizem. No, ampak ni dovolj, da se tega samo spominjamo. Izvedeti moramo, kaj je resnica, treba poskrbeti za pravico za žrtve. Skrajni čas je, da Romunija osvetli te dogodke. Vedeti moramo, kdo, so, za, kdo je zakrivil toliko krvi leta 89. Tako bodo lahko naši heroji končno spali miren spanec. Hvala lepa, zdaj pa še gospa Gal. Gak harminc évvel ezelőtt december tizenötödikén Šestnajstega decembra leta devetinosemdeset se je začela revolucija v Romuniji. Romuniji, Mađari, Srbi so protestirali proti temu, da bi prestavili Eh, duhovnika Lasla Tökeša. Ljudje so se uprli na ulicah, kajti niso več želeli trpeti represije komunističnega režima. Ljudje so protestirali proti uničevanju vasi, in protestirali so proti režimu. Te vrednote so enako pomembne tako za Romune, kako tudi za Mažare. Ob tem bi želela omeniti tudi dosežke Lasla Tökeša. te zločine proti človečnosti je treba obsoditi in danes se spominjamo tistih, ki so v romunski revoluciji izgubili življenja. To je bil trenutek evropske zgodovine, ko so se številna ljudstva bojevala skupaj in eh, izbojevane svobode so se skupaj veselili. evropska, oziroma romunska revolucija je skupen evropski dosežek, tega se moramo zavedati. Hvala lepa, gospa Gal. Sprejemate modri karton gospoda Jordanova. Prav, gospod Jordanov, izvolite. Uh, eh, zimam dumate. Please, can you stand up? Ustanite, prosim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 Jaz sem poslanec iz Bolgarije in dva dni pred dogodki, o katerih govorimo danes, torej 14. decembra, so državljani v Sofiji blokirali bolgarski parlament in zahtevali so črtanje prvega člena bolgarske ustave, ki je takrat navajal, da je bolgarska komunistična partija vodilna v državi. Oprostite, predsednica prekinjam. Če imate vprašanje v okviru postopka modrega kartona, morate zastaviti vprašanje. Če nimate vprašanja, potem bomo nadaljevali z drugimi govorniki. Ali imate vprašanje za gospo Gal? Moje vprašanje je naslednje. Gospa Gal. Danes imamo še vedno diktatorske režime. Ali se strinjate, da moramo še naprej delati na tem, da ne bi več prišlo do prelivanja krvi? Ali se strinjate z mano, da bi EU morala najti orodja za to, da se rešimo vseh diktatorjev, zato ker so pogosto tudi v naši bližini? Izvolite, gospa Gal, 30 sekund. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kako sem dejala, svoboda je del naše evropske identitete. Ustaja v Romuniji je prav tako temeljila na evropskih vrednotah. Zato moramo veliko storiti v Evropi, zato da bomo to spoštovali in da bomo vedno to seveda ohranili v spominu. Hvala. Hvala lepa. Za minuto in pol, gospod Liberacki. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka Valejan, dobrodošli in eh, pozdravljeni v tej novi vlogi. Sam ne prihajam z Romunije, prihajam z Polske. Na Polskem pred 40 eh, leti, v avgustu 1980, se je začela erozija sistema na polskem se je 30 let nazaj začel propad sistema in eh, v bistvu smo bili oktobra že brez berlinskega zidu. Tri države so ostale verne stari ideologiji takrat. Romunija, Severna Koreja in Kuba. In ravno zato tako posebej pozdravljam ugotovitve te resolucije, ki zahteva, da se razkije resnica, ki obsoja zločinsko naravo tega režima, kajti čas je že bil, da se odzovemo na to. Obenem se tudi zavedamo, da je od tega časa Romunija prehodila zelo dolgo pot. Prav je, da se poklonimo žrtvam, prav je, da se poklonimo tistim, ki so takrat ukrepali. Vsi smo z velikim zadovoljstvom pozdravili članstvo Romunije v EU. Sam pa bi si želel, da bi bila Romunija čim prej tudi članica šengenskega območja. Hvala. Hvala. Gospod Montreano, za dve minute, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Letos mineva 30 let od rumunske revolucije. To je bila prva revolucija, ki so jo preva, predvajali po televiziji. V moji državi, pa tudi v Evropi in drugot, je bilo mogoče jasno videti, kako je totalitarni režim nastopil proti ljudem, ki so si želeli svobodo. Dogodki v Romuniji leta 1989 niso bili nekaj, kar so doživeli samo Romuni, ampak tudi drugi Evropejci, ki so že bili svobodni ali so si želeli svobode. In tudi ti ljudje so želeli izvedeti resnito, resnico. Od takrat je menilo že 30 let in vsako leto Romuni čakajo na resnico o dogodkih izpred 30 let ljudje pričakujejo da bodo odgovorni nekoč končali na sodišču in da bodo obsojeni za svoje zločine v romunski družbi se širi strah da bodo morda morali čakati še enkrat toliko da bo resnici zadoščeno zato ker romunski pravosodni sistem nima dovolj uspodbud, da bi prišel resnici do dna. In žrtve bodo tako ostale mogoče brez odgovorov in gre za tako imenovan dosje z neznanimi storilci. Zelo pomembno je, da se ve, kdo je ukrepal na ukaz koga, zato da se preišče smrt vsakega. Kolegice in kolegi, Romunija potrebuje resnico. Romunija ne bo okrevala, dokler resnica ne bo znana. Nekoč bomo izvedeli, kakšna je resnica, ampak včasih je prepozno. Upajmo, da tokrat ne bo prepozno. Cilj resolucije v Evropskem parlamentu je, da bi december leta 1989 ostal v našem spominu in da bi se spominjali resnice. Zato moramo resnici k malu priti do dna. Hvala. Hvala lepa, gospod Motre Anu. Ali sprejmete modri karton gospoda Sokola? Modri karton gospoda Sokola. Gospod Sokol, 30 sekund. Izvolite, beseda je vaša. Lepa, kolega Motreanu, spomenite. Hvala lepa, kolega Motreanu. Omenili ste pomen vprašanja tega, kdo je kriv za smrt velikega števila ljudi tekom romunske revolucije. Sam bi razširil to vprašanje in zastavil naslednje vprašanje. Vemo, kako je bilo s Čaušeskojem, kako je eh, padel, ampak padec Čaušeskoj je bil nenujno tudi padec režima. Ali so obstajali ili še vedno ostajajo stari eh, kadri, ki so ostali na univerzah v sekuritatoju, ki so bili vključeni v sostorilstvo za te zločine in še vedno ostajajo nekaznovani. Ali se strinjate, da to predstavlja problem za vašo državo še danes? Thank you, Mr. Montreano. You have 30 seconds. Hvala, izvolite, 30 sekund. Beseda je vaša. Hvala lepa. Nažalost, resnice še ne poznamo o tej resoluciji. Evropsko sodišče za človekove pravice je izdalo sklep, v katerem zahteva, da se odkrije resnica, da se ugotovi, kdo je odgovoren in to bi pripeljalo do sklepa te zgodbe tudi za Romune. Povedal sem, da so Romuni morali zelo trpeti, zato ker še ni znano, kdo je odgovoren. Del tistih, ki so prispevali k tej revoluciji, je ostal na svojih položajih. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospa Avram za minuto. Izvolite, beseda je vaša. Hvala. jaz sem polovico življenja preživela v opresivnem režimu, zato menim, da ni nič bolj nevarnega od diktature. Pot od diktature do demokracije se včasih odloči v delčku sekunde, ali bomo spregovorili ali ne. Ljudje so umirali za to. In za ta sistem so nekateri delali, nekateri pa so se sistema držali iz lastnih interesov. Treba je vedeti, kakšna je resnica, treba je pa tudi spregovoriti jasno o tem, zato da bomo lahko pomagali tistim, ki so bili žrtve. Znaki diktatur so dan danes mnogo bolj prikriti včasih gre za manipulacije in eh, druge prijeme. Prvi znaki so jasni, če naprimer ljudje ne upajo več povedati, da se politično ne strinjajo z vlado, ne da bi jih prijatelji in družina izobčili, naprimer. Resnica je pomembna, seveda pa moramo vedeti, da je v vsakem trenutku treba biti pripravljen spregovoriti resnico. Hvala. Hvala lepa. Dve minuti, gospod Vince, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pred 30 leti so komunistični režimi padali kot domine. Zdelo se je, da je bil takrat Nikolaj Čevšesku še vedno trdno na oblasti Iskrico revolucije je sprožil pastor Lazlo Tökes. Pripravil je upor proti sistematizaciji vasi v Romuniji in zato se pojavlja vprašanje, zakaj je predsednik umaknil priznanje Tökešu. Ne smemo pozabiti na vlogo gospoda Tökeša v revoluciji. Veliko zadev je še nejasnih, razen zakoncev Čevšesku ni bil obsojen nihče. Tudi zakona o lustraciji nismo sprejeli in nekdani kolaboratori imajo še vedno dostop do nekdanje uprave in veliko blaga, ki so ga zasegli komunisti, še vedno ni bilo vrnjenega lasnikom. Več kot 1100 ljudi je umrlo. Spomniti se moramo na nje, to je seveda pomembno, ampak ne smemo zapravljati časa, zato da odgovorne pripeljemo pred roko pravice in da odpravimo škodo, ki jo je povzročil komunistični režim. Dovolj moramo biti pogumni, da se soočimo z svojo zgodovino. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa za minuto gospod Cihodaru. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes se spominjamo revolucije v Romuniji, govorimo o pogumu Romunov. Šlo je za diktaturo, za komunističen režim. Ljudje pa so se pogumno borili proti lakoti in revščini. 14. decembra je bil predstavljen manifesto vsem Romunom. Policija in varnostna služba Sekuritate je to zatrla, In če ne bi postopali tako, kot so, bi bilo morda bolje. Moja hči je bila takrat zelo mlada, odrasla je v svobodni Evropi in vsi si želimo, da bi vsi zidovi padli. Zdaj se spominjamo revolucije v Romuniji in mislim, da bi morali Romunijo tudi pohvaliti. Prispevati bi morali k temu, da bo vse pozitivno tudi priznano. 30 let kasneje si mora komisija zapomniti, da si mi zaslužimo, da bi bili tudi v Schengenu. Hvala. Za minuto in pol, gospa Grepini, izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Prihajam iz Timišoare. Pred 30 leti sem bila na ulicah Timišoare. Vedeti je treba, da revolucija ne pripada enemu ali skupini ljudi. Ne, pripada vsem Romunom. Naš slogan je bil danes smo v Timišvari, jutri povsod po državi. In ljudje so z vseh koncev države prišli na ulice. V Bukarešti niso vedeli, kaj se dogaja v Timišvari. Zdaj se spominjamo teh dogodkov in spomniti se moramo na ljudi v Temišvari, ki so padli prvi. Oni so šli na ulice brez zaščite in varnostne službe so preprosto streljale na nje. Mi pa moramo kot uh, evropske institucije poskrbeti, da bodo Romuni spoštovani. Romuni smo evropejci, naše mesto je v Evropski uniji. In iz spoštovanja zdaj zahtevam od sveta in komisije, da spoštujeta pravice Romuno. Gre za našo verodostojnost. In solidarni moramo biti seveda z Romuni, ker si to zaslužijo. Hvala, zdaj pa pozornost, eh, pritegnite pozornost eh, predsedujoče, besedo dobite tisti, ki se še niste oglasili. Gospod Tomači dobi besedo. Izvolite, za minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Pred 30 leti na današnji dan se je več milijonov Romunov odločilo, da gredo na ulice. Premagali so svoj strah in zahtevali so, da se v Romuniji konča ta kriminalni diktatorski režim. Več kot 12 milijonov nabojev je bilo izstreljenih proti tistim, ki so usklikali svoboda, ljubimo te, umrli bomo zate. Ljudje so na ulicah zahtevali svobodo in Romunijo so postavili na pot, kjer je danes, torej na pot v Evropo in k demokraciji. Takrat se je Romunija ločila od komunističnega režima. Na tisoče jih je umrlo takrat. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom za to, da imamo zdaj priložnost, da se poklonimo tem junakom, ki nikoli ne bodo umrli v našem spominu. Hvala še enkrat za to priložnost. Hvala lepa, gospod Hajšel, za minuto. Hvala lepa. Pred 30 leti se je začela revolucija v Romuniji in Romuniji so se rešili diktatorskega režima in Čaušeska. Povedati je treba, da je Romunija od takrat precej napredovala, pot sicer ni bila lahka, število ljudi se je zmanjšalo v tej državi, podobno kot pri nas. Na Slovaškem še vedno nismo gospodarsko na isti ravni kot Nemci, pa tudi ne z vidika demokracije. Ampak delati moramo na tem še naprej skupaj z Evropsko unijo, zato da bomo izboljšali svoje rezultate in da bomo izkoristili vsa urodja, ki jih imamo, zato da izboljšamo delovanje pravne države pri nas. Prav tako lahko uporabimo vse zakonodajne možnosti, ki jih imamo, zato da bomo podpirali demokracijo, pravno državo, pravice manjšin in podobno. Seveda, nekateri so na boljšem, nekateri na slabšem, ampak na koncu mislim, da gre vsem lepo. Hvala lepa, gospod Deli, za minuto. Izvolite. Um, Hvala, predsedujoča. S nama sem bila študentska voditeljica na Irskem pred 30 leti in eh, herojski pristop romunskih eh, delavcev in študentov takrat eh, je bila prava inspiracija. Zato smo takrat odpotovali v Timišvaro in to je bil eden res eh, najpomembnejših dogodkov v mojem življenju takrat. Uspelo jim je obreči elito z njeno zloglasno tajno policijo in državnim aparatom je bila res neverjetna izkušnja. Čutiti upanje prebivalstva za prihodnost, za demokracijo, za boljše življenje in za bolj stabilno gospodarstvo je bilo nekaj, kar nas je privedlo do velikega občutka skromnosti. Ampak kaj so dobili? Dobili so na mesto stare elite, ki pogosto ostaje na mestu, tudi novo elito, neoliberalno elito, zakaj ima Romunija drugo največjo diasporo na svetu, drugo za Sirijo. Pet milijonov ljudi živi izven države, veliko je korupcije, s katero se je treba boriti, zato sama še naprej ostajam solidarna s temi ljudmi. Revolucije tam namreč še ni konec. Hvala lepa za eno minuto, gospod Winkler, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. revolucija se je začela v Temešvaru pred 30 leti, ko so se Romuni in eh, Mačari zbrali pred eh, cerkvijo in skušali obraniti duhovnika Tukeša in eh, njegovo družino. To vrstne enotnosti od takrat v Romuniji več ni bilo. Še vedno se borimo za skupnost, kjer so vsi deležni enake zaščite. Naša stranka se zauzema in bori za to, da vrednote, ki smo se jih izborili pred 30 leti, lahko še naprej uživamo za to se borimo tudi v Evropi, tudi tu v Strasboru. Pomembno je, da se najde storilce, kaj ti žrtve potrebujejo ta odgovor. Hvala lepa za eno minuto, gospa Ward. Ja, se opravičujem, gospa predsedujoča, tu je kolegica skušala uporabiti modri karton. Želite morda najprej to opraviti, preden eh, nadaljujemo. Ne, modrih kartonov ne dovolimo med eh, prosto razpravo. Hvala, gospa predsedujoča. Predstavljam severo-zahod Anglije, kjer imamo veliko romunsko diasporo, s katero tesno sodelujem. Številne lahko imenujem prijatelji za zdravnike, medicinske eh, sestre, učitelje, umetnike, podjetnike. Številni se spomnijo romunske revolucije in uh, krvave diktature. Številni Romuni živijo svobodni v svoji državi, od leta 2007 naprej pa so deležni tudi prednosti članstva v EU. Ampak Brexit predstavlja resnično strah zbujajočo perspektivo za romunsko diasporo v naši državi, ki so pogosto deležni tudi nasilnih eh, izpadov. Skupina romunskih otrok, ki se je redno igrala na ulicah eh, Manchestra, je morala biti poklicana nazaj eh, domov k svojim staršem, ker se starši bojijo pustiti jih zunaj, da se igrajo z drugimi otroci eh, zunaj zaradi nevarnosti, ki prežinja njih. Ljudje, ki so trpeli zaradi totalitarnega režima, se sedaj počutijo nedobrodošle v njihovi novi domovini. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi ponovno komisija. Gospa komisarka Valjan, izvolite. Hvala, gospa predsednica, gospa predsedujoča, dame in gospodje, poslanke in poslanci. V tej fazi nimam kaj veliko dodati kot to, da se zahvalim tistim, ki ste izpostavili to eh, temo da se zahvalim vsem tistim, ki ste sodelovali v tej razpravi. V četrtek vam želim eh, veliko uspeha pri glasovanju o resoluciji in kar zadeva Romune, kot ste vi, kot sem jaz, ki delamo v Evropi za Evropo. Na nas eh, leži velika odgovornost za prihodnost, kajti seboj nosimo upanje tistih ljudi leta 1989, ki so si želeli boljšega življenja in boljše Evrope. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem je razprava zaključena. Glasovanje pa bo potekalo v četrtek. Sedaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer skupna razprava o goljofijah na področju DDV in ponudniki plačilnih storitev, poročilo gospe Pereira, zahteve za ponudnike plačilnih storitev in poročilo prav tako gospe Pereira, ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV. Naj vas spomnim, da je za besedo v prosti razpravi in z modrim kartonom možno prositi tako po standardnem sistemu, kakor tudi elektronsko navodila so na voljo ob vhodu v dvorano. Besedo sedaj predajam poročevalki, gospe Pereira, štiri minute, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dame in gospodje, poslanke in poslanci. Naše družbe, naša gospodarstva so vse bolj digitalizirana in to je priložnost za vse, za državljane, za podjetja. To pomeni nove produkte, boljše storitve, rešitve v realnem času, pa tudi nove sofisticirane poti za izogibanje se plačevanju davkov. davkov. Ukrepati moramo sedaj in eh, se hitro odločiti, kaj storiti v tej dobi inovacij. DDV je pomemben vir davčnih prihodkov za države članice in tudi za Evropsko unijo. To je tudi vir lastnih sredstev za nas. Harmonizacija pravil in eh, več konvergence na področju DDV pomeni tudi večjo integriteto notranjega trga in tudi prost pretok eh, blaga in storitev s poštenimi davčnimi pravili. Boriti se moramo proti goljofijam in izogibanju davkom na vse evropski ravni. Le na ta način bomo ponovno lahko vzpostavili zaupanje državljanov v demokratične institucije. Sistem DDV temelji na poročanju zavezancev v verigi DDV. Večina teh subjektov je seveda zaupanja vrednih in izpolnjuje svoje obveznosti. Kljub temu pa vemo, da obstaja veliko goljufin na področju DDV. 137,5 milijarde evrov le v letu 2017 smo izgubili več kot 67 evrov na državljana in obseg teh goljufi je vreden 5 milijard evrov. To je obseg celotne e-trgovine na portugalskem v enem letu, naprimer. No, Ti dve poročili kažeta na odločnost parlamenta boriti se proti tem goljofijam. Vzpostavili smo in želimo okrepiti sistem za zbiranje in hrambo podatkov o plačevanju DDV. Odločni smo, da bomo bolj ambiciozni pri boju proti goljofijam na področju DDV. Naj zato nanizam nekaj temeljnih vidikov tega področja. Eno je podaljšanje časa hrambe podatkov, da pristojne oblasti lahko ugotovijo morebitne goljofije. Prav tako je potrebno opredeliti sprožilec za posredovanje podatkov o transakciji, prav tako potrebujemo konkretno omembo sistema EDPS, da ne bo prihajalo do kršitve predpisov z področja varovanja osebnih podatkov. Pozivamo k tehnologizaciji izterjave davkov in tudi k kar se da enostavnemu sistemu za podjetja in državljane. Kolegice in kolegi, bistvo vsega skupaj je pravičnost. Želimo namreč zagotoviti, da bodo vsi plačali svoj pošten delež davka, ne glede na to, kje živijo ali kje opravljajo dejavnost. Tehnologija vsak dan spreminja način, kako eh, trošimo, kako poslujemo, kako uporabljamo storitve in proizvode, ki jih eh, kupujemo. In vse to predstavlja novo realnost digitalnega sveta. In goljofije v tem svetu ne poznajo meja. Krpitev sodelovanja med evropskimi in nacionalnimi oblastmi je zato edini odgovor možnosti imamo, da zagotovimo več pravičnosti, eh, boljšo obdavčitev z manj vrzeli, da zmanjšamo razkorak med tistimi, ki se izogibajo svojim odgovornostim in tistim, ki se zauzemajo za pravične davke. Hvala lepa, besedo sedaj dobi v imenu komisije, besedo gospod Gentiloni, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Velik ponos mi je, da lahko prvi krat tu nagovorim ta visoki zbor kot komisar pristojen za gospodarstvo. Veselim se pomembnega dela, ki nas čaka in boja proti goljofijam na področju davkov, ki je vsekakor ena naših najpomembnejših prioritet. Hvala poročevalki, gospe Pereira in članom odbora Ekon za odlično delo, ki so ga upravili glede teh dveh predlogov. Goljofije na področju DDV so ključno vprašanje, ki zadevajo vse države članice in državljane. Pomembno je, da ukrepi, katerih namen je boriti se proti goljufijam na področju DDV, lahko predmet demokratične razprave v plenumu. To moramo obravnavati tudi skupaj z svežnjem o DDV in e-trgovini, ki ga je svet sprejel leta 2017 in ga bo stopil veljavo leta 2021. Ta predlog davčnim organom ponuja močno orodje, s katerim bodo lahko ugotavljali in borili se proti goljofijam na področju DDV in na področju e-trgovine. Sodelovanje je ključnega pomena. Leta 2015, kot je poročevalka izpostavila, je bilo izgubljenih 5 milijard evrov zaradi goljofij na področju DDV pri uvozu blaga. Podobne številke imamo pri dobavi storitev. In to je problem, ki se bo verjetno še krepil v prihodnosti, sploh upoštevajoč rast, ki jo beležimo na področju e-trgovine v Evropi. Komisija zato predlaga, da vzpostavimo obveznost ponudnikom plačilnih storitev sredžem v EU, da posredujejo podatke o prejemnikih čezmejnih plačil, ki jih izvršujejo. Ta obveznost je namenjena zmanjševanju upravnih bremen in zahtevani podatki so zato že na voljo izvajalcem plačilnih storitev, ki izvajajo plačilne transakcije. To sicer predstavlja velik korak naprej v boju proti goljofijam na področju DDV, a vseeno nas čaka še veliko dela. Študija komisije o premaklaju na področju DDV kaže, da države članice v poprečju izgubijo 137 milijard evrov. To je številka za leto 2017 in te številke so vsekakor mnogo, mnogo previsoke. Okay. Iz tega razloga želim boj proti goljofijam na področju davkov postaviti kot ključno prioriteto mojega mandata. Sveda pa je boj proti davšim goljofijam nekaj, kar gre za roko v roki z akcijskim načrtom za poenostavitev davkov. Evropski podjetniki morajo imeti dostop do evropskih trgov brez omejitev in brez konkurence tistih, ki ne spoštujejo pravil. Naši državljani morajo imeti možnost dostopanja do svetovnega trga in do pravične prerasporeditve pobranih davčnih prihodkov. Hvala lepa v imenu ELS, podpredsednik gospod Karas. Izvolite. Gospa predsedujoča, gospod komisar, gospa poročevalka, dame in gospodje. Vsako leto se pritožujemo nad 137,5 milijardami izgubljenih eh, evrov zaradi goljofina področju davkov. To je več kot 11 odstotkov pričakovanih prihodkov iz naslova DDV. Čezmejne goljofije predstavlja več kot 50 milijard evrov in vse več je tudi goljofij na področju e-trgovine, kjer 70 odstotkov poslov opravi preko ponudnikov plačilnih storitev. Zato me zelo veseli kot prvo to, kar je najavil gospod komisar glede akcijskega načrta. Prav tako pa me veseli vsebina obeh poročil kolegice Pereire, kajti obe poročili predstavljata zelo pomemben korak na naši poti k vzpostavitvi enotnega evropskega območja DDV. In ti ukrepi novega ustroja DDV za e-trgovino, ki stopa v veljavo leta 2021, predstavlja pomembno priložnost, s katero lahko dopolnimo sistem. Nujno potrebujemo sistem za odpravo izjem in vrzeli in vzpostaviti sistem enotnih pravil. Goljufom moramo onemogočiti delovanje in nesprejemljivo goljufanje z davkoplačevalskim denarjem moramo prav tako preprečiti in kljub pozitivnim odločitvam 8. novembra, potrebujemo več evropske davčne politike. Kdor to blokira, samo podpira goljufe. Kdor to blokira, podpira nebrzdano trošenje denarja. In ta inštrument odločanja s soglasjem o teh vprašanjih mislim, da moramo odpraviti. Potrebujemo več sodelovanja med davčnimi organi in plačilnimi storitvami, ponudniki plačilnih storitev, prav tako je pomembno, da ti pri čezmejnih plačilih dobijo dostop do podatkov in da se lahko borijo proti goljofijam. Pomembno je tudi vzpostaviti nov centraliziran elektronski sistem za hrambo podatkov o plačilih. Hvala lepa. Thank you very much. On behalf of the group of the Progressive Alliance of... V imenu skupine SD dobi za dve, minuto, dve minuti besedo gospod Molnar. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ena najpomembnejših nalog Evropske unije je to, da zagotovi socialno pravičnost. In to za vsakega državljana. To pomeni, da je treba zagotoviti tudi pravično obdavčitev. Evropska unija in poslanci si morajo prizadevati za odpravo vrzeli na tem področju. Pravilno je treba obdavčiti multinacionalna podjetja. Prihajam iz države, kjer je stopnja davka na dodano vrednost ena izmed najvišjih v Evropi, 27 odstotkov. Evropska unija spremlja, kaj se dogaja pri nas. Pogosto ta obdavčen denar ne pride na pravo mesto. Sto sedemintrideset milijard škode nastaja na tem področju in vemo, da je to povezano s številnimi tveganji. Eh, gre za negativne posledice za izobraževanje, to spodkopava socialno pravičnost, zdravstvo, skupno Evropo. In to škodi tudi evropski demokraciji. Davčne goljufije in dokumente, ki te goljufije dokazujejo, smo sedaj eh, predložili pristojnim davkov ne smejo plačevati samo delavci ali pa družinska podjetja. Ne, vsi bi morali plačevati davke in nihče ne bi smel zlorabljati sistema. Zato pa so potrebne. Je potrebno sodelovanje med pristojnimi oblastmi, izmenjava informacij, zato da bomo se lahko bojevali proti čezmejnim davčnim goljufijam pravilno je, da sedaj tukaj sprejemamo zakonodajo v zvezi s tem. Hvala lepa v imenu Renew Europe, dobi besedo gospod Kovarik. Hvala lepa, gospa podpredsednica, gospod komisar. Najprej pozdravljam eh, zavezo, ki ste jo pravkar eh, podali, da bo davčna pravičnost in eh, TDV vaša prednostna naloga. Zato imate veliko podporo tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Povedali ste, da se davčne vrzeli počasi manjšajo, ampak po ocenah komisije bi naj vsako leto zgubili 137 um, milijard evrov. In to je veliko previsoka številka. Tukaj eh, gre za goljufijo davčnega vrtiljaka, kjer eh, podjetja izkoriščajo sistem čezmejnega trgovanja. To eh, davčne oblasti veliko stane. In tudi evropske državljane. Današnji predlog bo omejil davčne goljofije v naših finančnih sistemih. Te izgube so škodljive, ne samo za vlade. Občuti se jih po celotni gospodarski verigi in predvsem to škodi majhnim in sedem velikim podjetjem v Evropski uniji. Zato popolnoma podpiram prizadevanja za to, da odpravimo to vrstne vrzeli v sistemu obdavčevanja v Evropski uniji. Z vidika Evropskega parlamenta smo povdarili, da mora biti zakonodaja primerna za sodobne čase. Izvajanje bomo morali stalno spremljati, tako da bomo zagotavljali, da, pravi, da pravila še vedno služijo namenu, torej eh, zbiranju, pobiranju davkom in eh, odpravi goljufij. Zagotoviti moramo redno poročanje o davčnih informacijah pristojnim organom. Naša skupina meni, da nova pravila ne bi smela povzročati prevelikih administrativnih bremen. Predvsem ne bi smela omejevati majhnih in sedaj velikih podjetij in njihovega čezmejnega delovanja. Naš davčni sistem mora biti usmerjen v prihodnost, eh, podpirati mora poslovne modele, ki se bodo razvili v prihajajočih letih. Dobro se mi zdi, da je parlament izpostavil pomen eh, digitalnega gospodarstva. Prav tako bi morali razmisliti o boju proti goljufijam, ki bi naj temeljil na umetni inteligenci. Tako bi lahko z modeli tveganja identificirali pomankanja v sistemu. Eh, na ta način bi tudi lažje zbirali informacije o tem. Za večjo učinkovitostjo bi se lahko borili proti goljufijam davčnega vrtiljaka in to na bolj učinkovit način. Ob zaključku se želim zahvaliti poročevalki in pa kolegom za sodelovanje v zvezi s tema, tem, tema dvema dosijema. Dosija dobro odražata prednostne naloge Evropskega parlamenta, predvsem, ko gre za ponudnike plačilnih storitev in pa DDV. To so prave spodbude, ki prispevajo k čezmejnemu sodelovanju in prispevajo tudi k boju proti davčnim goljofijam. Hvala. Sedaj pa v imenu zelenih. Dobi besedo za eno minuto, gospod Urtason. Um, were... Hvala lepa. Nujno potrebujemo te ukrepe. Spletna, spletne prevare na področju DDV-ja stanejo Evropo 137 milijard na leto. Um, in uh, obseg digitalnega poslovanja se bo še povečal. Eh, treba je okrepiti izmenjavo informacij, davčni organi morajo biti ustrezno opremljeni, zato da bodo lahko odkrivali davčne goljofije. Temu ni vedno tako. Tukaj gre za še en sestavni del davčnih eh, reform, ki so zelo pomembne za Evropsko. Unijo, no, ampak ena pomembna zadeva je bila tukaj izpuščena in sicer gre za iz, izjeme na področju DDV-ja za letalski sektor. Ni pravično, da je letalski sektor izuzet iz DDV-ja, uh, če morajo drugi sektori plačevati DDV. Eh, sploh eh, je to pomembno v luči novega zelenega dogovora in pa zavez, ki smo jih sprejeli na COP v Parizu. Hvala lepa, se lepa v imenu skupine ED za dve minuti, gospod Pek. Gospa predsedujoča, spoštovani kolege. Goljufije na področju DDV-ja so dejansko problem, ampak Komisija tukaj ponuja samo delne rešitve, recept vedno večjega nadzora in pa vedno višjih davkov. Z izgubo 137 eh, milijard na leto naj bi vsak državljan izgubil 267 evrov na leto. No, ampak eh, tukaj govorijo o državljanu, dejansko ciljajo na izgube komisije in pa držav članic. Evropska unija ima v povprečju najviše davke na svetu. Državljani morajo plačevati več eh, davkov kot eh, drugot po svetu. V primerjavi za Japonsko ali Kanado plačujemo trikrat ali pa štirikrat več. Tudi, ko gre za socialne prispevke, je Evropska unija v vrhu nikjer drugot eh, država tako globoko ne, pose, ne posega v žepe kot ravno v Evropi. Zato bi pravzaprav morali pričakovati luksuzno oskrbo državljanov od zipke do groba. Najboljše vrtce, univerze, bolnišnice, najviše pokojnine, ampak dejansko pokojnine padajo, realne plače stagnirajo, zadolženost raste in gospodarstvo stagnira. Zakaj? Evropska unija in vlade bi tukaj morale biti iskrene. Vedno več denarja potrebujejo za to, da financirajo svoje fantazije na področju reševanja sveta, LGBT in multikulturnosti. Zato želijo vedno več davkov in zato želijo vedno več nadzora in pa močne državne toživce. Evropska unija želi više davke in manj demokracije, državljani pa želijo ravno obratno. Now on behalf of the European Conservatives. V imenu skupine EKR dobi besedo za minuto in pol gospod Juršica. Dobri večer, ďakujem za slovo. Odvod. Hvala lepa za besedo. Goljufije na področju DDV-ja so ene izmed najobsežnejših v Evropski uniji. Komisija ocenjuje, da javni proračun izgubi sto sedemintrideset milijard evrov na leto in to je denar, ki ga potem pogrešamo v zdravstvenem sistemu, v izobraževanju, in uh, potem morajo mali pošteni ljudje plačevati še več. No, ampak ni res, da je to vse evropski problem. Če si ogledate razpredelnico, ki jo kažem, potem lahko vidite, kakšna je vrzel pri zbiranju eh, DDV-ja med posameznimi državami članicami. Najboljše države Luksemburg in Cipr imajo vrzel, ki je manj kot nič cela en odstotek, spet druge države pa imajo 30 odstotno vrzel. Pozivam komisijo naj pripravi kakovostne analize, ki morajo temeljiti na objektivnih podatkih. Na ta način bi lahko na najboljši način sprejeli odločitve. Torej, odločitve, ki bodo temeljile na dejstvih, na podatkih, ne pa na nekakšnem poljubnem mnenju ali čustvih. Prav tako pa morajo države izmenjavati najboljše prakse. Hvala v imenu GUE NGL. Dobi besedo za dve minuti podpredsednik gospod Papadimulus. Hvala lepa. Gospod Gentiloni, lepo vas pozdravljam tukaj v Evropskem parlamentu, danes ste prvič tukaj. Eh, no, tukaj dejansko govorimo o davčnih goljufijah in izogibanju davkom v velikih, v velikem obsegu. Evropska unija bi morala biti bolj učinkovita pri boju proti goljufijam eh, v zvezi z DDV. -em. Številke so strašljive. Govorimo o 137 milijardah evrov izgubljenega denarja vsako leto. In eh, to izgubo morajo potem pokriti davkoplačevalci. To vodi tudi do krčanja socialne države in eh, to krči manevrski prostor podjetij. Pravzaprav eh, delamo uslugo goljofim podjetjem, kaznujemo pa majhna podjetja in pa davkoplačevalce. Potrebujemo več sodelovanja na evropski ravni, potrebujemo bolj. Uh, učinkovite davčne organe, potrebujemo strožje sankcije za tiste, ki kršijo pravila, potrebujemo več in boljšo Evropo. Zato seveda potrebujemo zakonodajo, pravila in tudi dovolj sredstev. Obžalujem eh, dejstvo, da svet ni zastopan v tej razpravi. Svet zahteva to in ono, komisija potem nekaj obljubi, potem pa je svet odsoten. Zadnji predlog finskega predsedstva v zvezi z večletnim finančnim okvirom predlaga zmanjšanje sredstev za program za boj proti zogibanju davkov za 40 odstotkov in 20 eh, odstotkov manj v primerjavi s prejšnjim večletnim finančnim okvirom. To je smešno. Potrebujemo več ukrepov in boljše rezultate. Hvala v imenu napovezanih poslancev za minuto in pol gospod Nielsen Overgard. Any decision about VAT? Vsaka odločitev o DDV-ju bo vplivala na prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in uh, Združenim kraljestvom. Prejšnji četrtek so uh, ljudje glasovali v veliki večini za brexit, za prostotrgovinsko sporozum z Kanado, za to, da odidemo iz enotnega trga in iz carinske unije in tudi proti temu, da bi Evropsko sodišče imelo kakršnokoli sodno pristojnost v Združenem kraljestvu. Vsi se strinjajo, da je šlo tukaj za volitve o brexitu. Zato smo že drugič slišali, kaj o tem menijo ljudje. Uh, ampak uh, že drugič so morali ljudje potrditi to, kar so potrdili že leta 2016. Te volitve so pokazale, da Britanci želijo eh, svobodno trgovino, ne pa politično nad državo. Bodo ostali evropski državljani imeli enako možnost ali pa bodo bolj, eh, vedno bolj zdrsnili v eh, federalno Evropo ljudem bi morali dati možnost izbire in če bodo izbrali kot Britanci, bodo ponovno delovali kot suverena država in to se imenuje demokracija. To se mogoče komu zdi čudno, ampak vsak ne podpira neke monolitične oblike politike. Nekateri izmed nas uh, ver, verjamemo v demokracijo. Če uh, citiram Rabija Saksa, Vsak izmed nas ima glas, če izgubiš glas, izgubiš vse, kaj ti je, vse ostalo je samo igra za bogate in močne. Hvala. Gospodarija Sečeverija je naslednji. Muchas gracias, presidenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospa poročevalka. Vse države članice se strinjajo s tem, da je, da so davčne goljofije v spletni trgovini zelo visoke. Ocenjuje se, da na ta način eh, izgubimo 5 milijard evrov. Prav tako smo ugotovili, da prihaja do goljofij na področju eh, ponujanja storitev, ampak to je teže oceniti. Države članice nimajo na voljo informacij, ki so potrebne za to, da bi zagotovili učinkovito izvajanje eh, pravil DDV-ja pri um, izmenjavi podatkov ni vedno možna zaradi, zaradi zakonskih omejitev in zato tudi nismo učinkoviti pri boju proti spletnim davčnim goljufijam. Pozdravljamo predlog novih ukrepov na tem področju. Izmenjava informacij. Eh, učinkovitejše sprejemanje odločitev in poenostavljanje norm so bistvenega pomena za boj proti goljufijam. Zato podpiramo predlog eh, centraliziranega hranjenja informacij o plačilih eh, in možnost dostopa držav članic o tem, ko gre za ponudnike plačilnih storitev. Zato moramo poskrbeti za poenostavitve, poskrbeti moramo za harmonizacijo, treba je bolj učinkovito zbirati podatke. Na ta način bomo bolj učinkoviti in se bomo izognili temu, da bi ponudniki plačilnih storitev morali v, vsakem, v vsake državi članici eh, dati na voljo informacije v drugačnem formatu. Na ta način bodo ponudniki plačilnih storitev lahko prihranili veliko časa in virov. Odstranjene bodo ovire in eh, dejansko bomo dobili enoten digitalni trg. Gospa Ferreira, hvala lepa za dobro upravljeno delo. Eh, mislim, da bo to doprineslo k napredku. Hvala lepa. Za minuto in pol, gospod Belka. Mr. President, we are gospa predsedujoča. Govorimo o davkih, ki so pomemben virek dohodka za države članice. Boj proti goljufijam na področju DDV-ja pomeni prizadevanje za to, da zmanjšamo vpliv na državne proračune. To je boj naših vlad za to, da lahko financirajo bolnišnice, šole ali pa investirajo v infrastrukture. Statistika govori o tem, da je davčna vrzel leta 2017 znašala 137 um, milijard evrov. To pomeni približno 267 evrov na državljana. Razlike med državami članicami so sicer uh, velike, ampak uh, enostranski boj tukaj dejansko ni učinkovit, samo z skupnimi ukrepi bomo lahko odpravili te goljofije. Zato pozdravljam eh, predloge komisije, treba je zagotoviti izmenjavo informacij o plačilnih storitvah in eh, okrepiti čezmejno sodelovanje, zato da bi se borili proti goljofijam na področju DDV. No, ob tem pa bi morala komisija oceniti tudi to, ali bi bilo treba za zakonodajo pokriti tudi platforme za virtualne valute. Prav tako pa, pa bi potrebovali skupen statistični sistem za kvantifikacijo um, informacij o DDV-ju. Hvala. Naslednji je gospod Žonica. Izvolite. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, goljofije na področju DDV v EU so izjemnega obsega. Boj držav članic proti tem goljufijam je ključnega pomena. Skupina EKR podpira komisijo in svet v boju proti goljufijam oziroma izogibanju plačevanju. Plačevanje DDV še posebej, kar zadeva e-trgovino. Nujno se zdi vzpostaviti boljše pravo, boljša orodja, zato da bomo lahko vzpostavili takšno situacijo, da od tega ne bodo trpele podjetja, ki želijo dobro poslovati in tudi sami potrošniki. Ključno je seveda tu sodelovati tudi z Evropskim poblaščencem za varstvo podatkov. Pomembno je predvsem osredotočiti se na tiste subjekte, ki imajo sedež izven države. Potrošnika. Poljska se v zadnjih eh, letih zelo dobro bori proti goljofijam in eh, ta sredstva namenjamo socialnim potrebam. To je, mislim, da način, ki ga potrebujemo, kateri na ta način bomo lahko dosegli bolj pravičen sistem na področju obdavčitev. Hvala. Hvala, gospod Morel. Izvolite za minuto. Gospa predsedujoča, hvala. Globalizacija in dematerializacija nakupov sta vodili do vse vrste goljofi. Zaradi tega izgubljamo DDV, ki bi ga morali dobiti. V Evropi je vrzel pri pobiranju 137 milijard evrov, v Franciji 12 milijard evrov. To je dvakrat toliko, kot nam manjka za pokojnine. In v besedilu seveda govorimo o državah članicah, kjer je usklajevanje neučinkovito in fiskalni organi niso dovolj pozorni. Ampak govoriti moramo tudi o tistih, ki so res odgovorni. To so te elektronske, elektronska podjetja naprimer Amazon, Alibaba in druge diskontne trgovine, gre za mrtvi kot naše politike in oni ne plačujejo dovolj DDV. 98 odstotkov proizvodov, ki se prodajo v Franciji, ne spada v sistem DDV, Nekaj moramo storiti v Evropi, ne moremo dovoliti tem multinacionalkam, da ne plačujejo davka, kot bi morale. Merci. Hvala. Za minuto in pol, gospod Sinčič, izvolite. Hvala. Danes govorimo o poreznim prevarama. Kad... Hvala. Danes govorimo o davčnih goljofijah. Ko govorimo o tem na Hrvaškem, ne moremo mimo Agrokorja, velikega koncerna, ki je pred dvemi leti padel v postopek zaradi insolventnosti. Gre za koncern 70 podjetij s 60 tisoč zaposlenimi in na tem primeru se je izkazalo vse tisto, o čemer smo govorili. Namreč že obstajajo dvojni standardi na Hrvaškem, da ni vladavine prava, da ni socialne pravičnosti na Hrvaškem. Izkazalo se je, da če poznate prave ljudi, lahko počnete kar hočete, vam pa ne more nihče ničesar. Gremo po vrsti. Na Hrvaški imamo približno 600 velikih davčnih dolžnikov. V 20 letih je v 146 podjetjih od teh 600 ugotovljeno, da tam nikoli ni bil izvršen davčni nadzor, da tja nikoli ni vstopil davčni inšpektor. Številna podjetja so iz koncerna Agrokor. V 252 podjetjih nikoli ni bilo nadzora za davek od eh, dobička v več kot 300 podjetjih nikoli ne bi bil preverjen denarni tok in v 170 podjetjih nikoli ne bi bil opravljen nadzor z področja DDV. V praksi se torej nadzor nad velikimi podjetji ni izvajal. Gospod Todorič, ki je bil lastnik Agrokorja in ki se mu je eh, dolga leta preklanjalo na vse možne načine, eh, poročile so pokazala, da se je to izkazalo, da se je to odvijalo desetletja, izdal je menice in dobropise brez kritja, malim davčnim dožnikom, še posebej tistim, ki nimajo nekih vez, pa inšpektori eh, rubijo in izvršujejo teror in vse to kaže, da bo Hrvaška ostala divji zahod in Eldorado za davčne dožnike. Thank you very much now for two minutes, Mr. Štefan. Hvala lepa za dve minuti, gospod Štefanec. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, prepričan sem, da bi moral biti boj proti goljufijam na področju DDV ena glavnih nalog evropskih institucij. Živimo na globalnem trgu, imamo veliko digitalnih orodij, digitalizacija prinaša veliko prednosti, ampak tudi priložnosti za kriminalce. Goljofije so vedno bolj dovršene in posamezne države imajo omejene možnosti za preprečevanje goljofij na področju DDV. Leta 2017 smo izgubili 137 milijard evrov. To pomeni, da smo izgubili toliko denarja, ki bi ga morali dobiti in ta denar je končal v žepu mafijašev. In to je denar, ki je bil v bistvu ukraden našim državljanom. Zakaj pa je zadeva še bolj resna? Namreč, golfije na področju davkov so bile razlog za uboje novinarjev gospe Galicija in Jana Kucjaka. Države, in organi v državah morajo narediti nekaj za to, da bodo lahko dokazni material uporabili tudi v pravosodnih postopkih. Potrebujemo strezne postopke za to, da bomo lahko sledili naprimer tudi kriptovalutam. Zločinci ustanavljajo navidezna podjetja v drugih državah članicah in potem izvaja transakcije med njimi in tako izkoriščajo pomankljivo komuniciranje med njimi državnimi organi. Vse to lahko izboljšamo, upajmo, da bo komisija tukaj ukrepala, da bo odkrila pomanjkljivosti in da bomo skupaj s parlamentom lahko zmanjšali izgubljeno količino denarja za ledi goljufi na področju davkov. Storiti moramo vse za to, da bomo poenostavili davčni sistem, zato da se bomo borili proti tistim, ki zlorabljajo naš sistem, zato ker si naši državljani zaslužijo boljše. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Kužmjuk za eno minuto. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar. 140 milijard evrov izgine iz naslova DDV. To je skoraj toliko, kot je proračun Evropske unije. Imamo pa tudi veliko razlik med državami članicami. Poljska je za znižala iz 24 do 12 odstotkov to vrzel do leta 2018. Zato je Poljska lahko zgledna država. Pobude komisije in eh, sveta se odzivajo zelo dobro na izzive, s katerimi se soočamo na fiskalnem področju. Platforme in eh, digitalno poslovanje pa po spletu pa ovira delovanje naših davčnih organov. Zelo težko se je boriti proti goljufijam. Komisija predlaga izmenjavo podatkov, ustvarjanje centralnih elektronskih sistemov in eh, to lahko predstavlja samo prednost za vse države članice. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Mandar za dve minuti. Ga ne vidim. Torej dajem besedo gospodu Buksadeju Vijalbi za eno minuto. Ga ravno tako ni. Gospa Taler za dve minuti. Gospa predsedujoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana javnost pred zasloni. Tukaj govorim kot evropska poslanka, danes pa tudi kot um, podjetnica informacijske tehnologije. Slišali smo, da goljofije na področju utaje DDV dosegajo 137 milijard evrov. To je skoraj toliko kot eh, naš večletni proračun. In to samo v sedmih letih. To kaže, da je očitno, da nujno potrebujemo stroga pravila za to, da bi preprečili goljofije na področju utaje DDV-ja ta vrzel je še posebej očitna pri um, e-poslovanju. Države članice pa nimajo dostopa do vseh informacij in zato se ne morejo učinkovito boriti proti temu problemu. S tem predlogom bomo državam članicam dali na voljo močnejši in bolj učinkovit inštrument za to, da lahko nadzorujejo poslovanje preko spleta tudi čez eh, mejno in na mednarodni ravni. In eh, zato moramo poskrbeti, da bomo poslali pozitivno poročilo malim srednjim velikim podjetjem, ki že tako ali tako nosijo veliko administrativno breme. Najlepša hvala, sedaj pa gremo na sklop seznama, oziroma eh, govoru brez seznama govornikov. Gospa Grapin je prva. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar. Že v prejšnjem sklicu smo veliko razpravljali o tem, gospod komisar, in skušali smo uvesti inštrumente, zato da bi se učinkovito borili proti tem problemom. Imamo že inštrument, kot je Eurofisk, ki omogoča izmenjavo podatkov med državami članicami, vendar pa še vedno prihaja do čezmejne utaje DDV-ja. Še in tudi pri poslovanju med državami članicami in tretjimi državami imamo pa tudi fiktivno poslovanje. Potrebujemo tudi druge inštrumente, s katerimi bi se lahko bolj učinkovito borili proti temu, kajti niso mala podjetja, tista, ki so kriva za to, obstaja prav organiziran kriminal na tem področju. Zato moramo uvesti še dodatne inštrumente za boj proti temu. Prelani smo ugotovili, da takšnih goljufij bilo za 250 milijard evrov. Najlepša hvala. Sedaj pa. Mr. President, stimați colegi, domnule comisar, sunt total de acord că este. Gospod Botos. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Popolnoma se strinjam s tem, da potrebujemo skupna orodja in skupne platforme za izmenjavo podatkov na področju poslovanja in še posebej spletnega. 20 države članice morajo sodelovati v tem sistemu, zato da bomo dobili čim boljše in zanesljive podatke. Rad bi vas opozoril tudi na to, da imamo države članice, ki nima administrativnih in tehničnih zmogljivosti za to, da bi bi v realnem času vnašale vse te podatke v ta sistem. Zato potrebujemo rešitev, da bomo z njim omogočili tudi zmogljivosti v državšanicah za uporabo tega sistema. Potrebujemo tudi centraliziran sistem za opozarjanje, ki spoštuje tudi uh, um, digitalno transformacijo v Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Čuhodaro za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod Gentiloni. Zelo sem zaskrbljen zaradi tega, ko poslušam, da je otaje toliko, kot obsega evropski proračun. Zaradi tega sem zelo zaskrbljen, zaradi tega nimamo denarja za šole, za bolnice, za infrastrukturo. To je denar za vse evropejce. Seveda potrebujemo centraliziran sistem, vendar ga je zelo težko uvesti. Mogoče bi se morali bolj osredotočiti na preprečevanje. Preventivna fiskalna politika bi bila najboljši način za to, da bi se bolj učinkovito borili proti otajam in goljofijam moramo ukrepati za to, da bo Evropsko središče lahko tožilo, tožilstvo pa preganjalo in preiskovalo takšne čezmejne otaje. Ne bi rad bil na vašem mestu, kaj ti zavedam se tega, da bo vaša naloga zelo težka. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Izvolite, gospod komisar Gentiloni. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala za kakovostno razpravo. Zahvaljujem se vam tudi za široko podporo, ki ste jo izrazili glede naših predlogov, katerih danes razpravljamo. Imam samo dve pripombi. Veliko vas je dejalo, da bo administrativno sodelovanje ključnega pomena v tem procesu. Davčni organi v državah članicah morajo uporabiti že obstoječe inštrumente. Drugič, očitno je, da potrebujemo nove ukrepe, ambiciozne ukrepe in napredek na tem področju, zaradi tega, ker je razsežnost tega problema, s katerim se soočamo, zelo velika. Tesno bomo sodelovali. Obveščam vas tudi, da bo komisija organizirala konferenco o tem, kjer bomo razpravljali, kako se bolje spopasti z davčnimi utajami in zagotoviti davčno skladnost. Spoštovane poslanke in poslanci, vaš prispevek za to konferenco bo zelo koristen in cenjen. Na podlagi te konference bomo gradili akcijski načrt za davčno skladnost in boj proti davčnim, davčnim utajam. Zato zelo cenim prispevek Evropskega parlamenta na tem področju. Lahko računate eh, na to, da bom z vami tesno sodeloval, da bomo zagotovili pošten eh, davčno okolje v Evropski uniji. In mislim, da se to zazimo vsi v komisiji in Evropskem parlamentu. Najlepša hvala gospa predsedujoča. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa ima besedo poročevalka gospa Prejda. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe poslanki, gospode poslanci, zahvaljujem se vam za vse prispevke, ki in za vašo razpravo, Izkazalo se je, da si vsi prizadevamo za boj proti davčnim utajam in golefijam na področju DDV-ja. To poročilo govori o tem, da digitalizacija spreminja naša vsakodnevna življenja. Zato moramo spremati zakonodajo za iskanje splošnih rešitev. Potrebujemo pa tudi konkretne rešitve eh, za to, da bomo preprečili, da bodo oškodovane davčne blaganje, blagajne, eh, gospodinstva in eh, evropski proračun. Goljofije na področju DDV je vedno več, še posebej v digitalnem okolju, zaradi tega digitalno poslovanje raste in se razvija. Zato moramo sprejeti zakonodajne, zato da bomo ovirali delovanje našega trga, ampak zaradi tega, ker verjamemo pošten trg. Naši inštrumenti bodo inštrumenti za doseganje pravičnosti in zato, da bomo zaščitili podjetja in državljane. To poročilo govori o goljufiji na področju DV-ja in ponudnikih plačilnih storitev, vendar pa služi lahko tudi za podlago za reformo sistema DDV, zato da bomo imeli bolj veliko potezno politiko, da se bo prilagodila na digitalno ekonomijo, da bo bolj usmerjena v konvergenco, kohezijo in konkurenčnost. Davki so nujno zlo, to, tega se vsi zavedamo. Naš izziv pa je, da jih spremenimo da bodo delovali v korist za naše gospodarstvo, za gospodarsko rast in za ustvarjanje delovnih mest. Najlepša hvala. Thank you very much. Hvala lepa. S tem je skupna razprava zaključena. Glasovali bomo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o imenovanju članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke. Imamo dve poročili, gospe Tinali. Gre za imenovanje dveh članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke. Opozarjam vas, da se lahko prijavite na sklop CatchDI preko elektronskega sistema ali pa s dvigom kartonov. Sedaj pa predajam besedo gospe Tinali za šest minut. <laughs> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. O teh dveh poročilih, o katerih bomo glasovali jutri, Evropski parlament izraža neobvezujoče mnenje o imenovanju dveh članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke. Svet je predlagal Fabija Paneto in Izabel Šnabel in Evropski parlament je obeh eh, kandidatih izrazil pozitivno mnenje. Poročilo sveta kaže na to, da sta oba člana zelo izkušena in da že dolgo časa delata na področju nadzora eh, bančnih enot v skladu s členom 238 pogodbe o delovanju Evropske unije. Fabio Beneta kaže, da ima veliko izkušenj na mednarodni in nacionalni ravni in je sedaj viceguverner italijanske banke Izabel Šnabel pa je priznana akademičarka in dela na ene najbolj prestižnih univerz v Evropski uniji. Pet let je že članica sveta gospodarskih svetnikov v Nemčiji. Poslali smo iz odbora Ekon vprašalnik obema kandidatoma in potem organizirali tudi javno zaslišanje. Fabio Paneta in Izabel Šnabel, sta požela zelo široko podporo, devetdesetodstotno in sedemdesetodstotno, in kar kaže, da podpiramo oba kandidata. Vseeno pa poročili ne izražata samo našo podporo obema kandidatoma, ampak pozivata, da se moramo znova spoprijeti z bitkami, s katerimi se ukvarja Evropski parlament že nekaj časa. In to je postopek imenovanja članov, ki bi bolj večji meri vključil Evropski parlament. Paolo Centeno je seveda obvestil Evropski parlament, tako da smo izvedeli, kdo so kandidati, kar pomeni, da je postopek bolj transparenten kot v preteklosti. Vendar pa zopet zahtevamo, da svet pred imenovanjem poda imeni vsaj dveh kandidatov, ženskega in moškega spola. Samo tako bomo lahko zajamčili enake priložnosti za ženske in moške v procesih izbora za najviše položaje v evropskih inštitucijah in ustanovah in tako bomo poskrbeli za uravnoteženost med spoli. V zadnjih šestih mesecih je bila polovica izvršilnega odbora ECB obnovljena, dva, dve članici sta bili ženski. imenovana pa je bila tudi predsednica Evropske centralne banke. To je seveda napredek, vendar pa ni dovolj. Pred nekaj meseci je v evropskih medijih bila objavljena slika um, upravljalnega odbora Evropske centralne banke, ki je drugi odbor v tej banki in samo ena ženska je bila na tej sliki, Kristin Lagarde, ki je predsednica ECB. To je posledica tega, da ta odbor sestavljajo guvernerji nacionalnih centralnih bank in ti guvernerji so vsi moški. Postalo je jasno, da je naš cilj, da bi dosegli uravnoteženo zastopanost spolov v evropskih ustanovah samo če poteka takšen transparentni postopek v vseh nacionalnih organih. Zato pozivamo svet, da naše sporočilo pošle vsem državam članicam. Za konec bi rada povedala, da morata oba nova člana zagotoviti transparentno in pravilno delovanje vseeno pa bomo še naprej bili naše bitke in to odločno tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj predajam besedo komisiji. Gospod Gentiloni, izvolite, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe poslanke in poslanci, spoštovana Irene Tinali. Vsi vemo, kako zelo pomembna je vloga Evropske centralne banke za naše gospodarstvo. Banka je igrala ključno vlogo pri upravljanju zadnjo krizo. Nadzorne politike so uspešno uporabile inštrumente za spodbujanje gospodarstva in tako smo preprečili grožnjo deflacije. Zelo sem vesel, da imamo razpravo o teh dveh imenovanjih zaradi dveh razlogov. Zaradi tega, ker gre za demokratično odgovornost. Pogodbe zagotavljajo neodvisnost Evropske centralne banke in to je načelo, ki ga komisija vedno zagovarja. Neodvisnost in odgovornost pa sta dve plati ene medalje. Drugič, Kot vidite iz sestave kolegija in kabinetov Evropske komisije, želi ta Evropska komisija spodbujati enakopravno spolov. Prepričan sem, da javne ustanove, kot sta komisija in Evropska centralna banka, nosi ta posebno odgovornost na tem področju. Zato podpiram prizadevanja Evropskega parlamenta za doseganje uravnotežene zastopanosti spolov med, v vseh evropskih inštitucijah, kot je povedala poslanka Tinaljeva. Ko ste povedali v resoluciji na začetku tega leta, moramo vsi, ki delujemo v gospodarskih sferah, storiti več na tem področju. vendar pa moramo biti previdni pri omogočanju delovanja Evropske centralne banke. In ta inštitucija ni kriva za pomakljivosti v postopku imenovanja. Evropska centralna banka pa mora okrepiti svoj trud na tem področju in se še naprej zauzemati za enakopravnost spolov pod vodstvom Kristin Lagarde. Stališče Evropskega parlamenta je že bo skrbelo za prve rezultate. Imenovana je bila namreč gospa Lagarde, imenovana je bila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, torej imamo dve ženski na dveh ključnih položajih v Evropski uniji. Veselim se že vaših stališč in dobrega sodelovanja z vami in Evropske centralne banke. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu političnih skupin ima najprej besedo gospod Ferber v imenu skupine ENE za dve minuti. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, dragi komisar, kolegice in kolegi. Izvršilni odbor Evropske centralne banke v teh letih doživlja kadrovski prelom. Za Kristin Lagar, Izabel Šnabel in Fabijon Panete bomo tu videli nove obraze in če vključim še enega kandidata, bodo to štirje novi v tem odboru. In To je tudi dobra priložnost, da se premisli o starih praksah Evropske centralne banke in zato je treba preveriti tudi denarno politično strategijo, ki je bila na zadnje izvedena leta 2003 in to je pravi korak. Pri tem preverjanju pa ne bi imeli, smeli imeti previsokih ambicij, kajti mandat Evropske centralne banke se s tem ne preverja. Ta izhaja iz pogodb in kdor želi spremeniti mandat, se mora lotiti pogodb. Ni naloga Evropske centralne banke, da si zada nov mandat. Lahko pa se premisli, kaj pomeni stabilnost cen v 21. stoletju. Glavni ekonomist Evropske centralne banke je pred kratkim opisal ključne dejavnike, ki vplivajo na našo gospodarstvo, demografske spremembe, sprememba v prehod v eh, družbo eh, storitev in tudi spremembe pri naložbenih izdelkih. To je sicer pravilno, ampak če je ta analiza točna, potem mora iti Evropska centralna banka v pravo smer. Če torej obrestna mera pada, potem mora Evropska centralna banka temu prilagoditi denarno politiko. Ne smemo se dogmatično oklepati dveh odstotkov, če dolgoročno in srednjeročno napovedujemo manjše stopnje rasti. Torej bi morala Evropska centralna banka nujno razmisliti o tem delu politike, zato da bo tudi lahko dobičko nosla. Kot ELS bomo podprli obe nominaciji in pričakujemo tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji pa. V imenu socialistov in demokratov za dve minuti gospod Fernandez. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobrodošli, gospod komisar. Jutri bomo glasovali o teh dveh kandidatih za to, da bomo dobili polni izvršilni odbor Evropske centralne banke. Oba kandidata sta uspešno prestala zaslišanje v odboru za gospodarske zadeve v Evropskem parlamentu in izpolnjujeta vse kriterije in zahteve za delovanje in v izvršilnem odboru Evropske centralne banke. Zato bomo z novo predsednico Evropske centralne banke dobili novo obdobje in v tem obdobju, obdobju je treba pregledati naloge in delovanje Evropske centralne banke. Ko bo ta mandat resnično lahko dosegal rezultate in inštrumente za izvajanje monetarne in gospodarske politike, vse to je del te razprave. Leta 2003, pred več kot 15 leti, smo se dogovorili o skupni gospodarski monetarni uniji. Od takrat pa se je zgodilo več stvari. Obrestne mere so padle, ravno tako je prišlo do demografskih sprememb, soočamo se z digitalnim izzivom in zato je treba prilagoditi gospodarske monetarne politike, ki so omejene zaradi nizkih obresnih mir. Pogledati moramo tudi druge vidike mandata in to je, če lahko vključimo cene aktive in določiti inflacijsko stopnjo, ki jo bomo vezali s cenami in pa tudi sprejeti nove inštrumente v digitaliziranem obdobju, ki odpira nov svet za monetarno politiko. Mislim, da obe osebi, oba kandidata prispevata veliko in vel, v, zelo dobro strokovno znanje v to razpravo. Hvala, sedaj pa v imenu skupine Renew za 4 minute gospod Garikano. Hvala lepa. Hey, Evropska centralna banka je edina ustanova, ki je ukrepala za to, da bi našli izhod iz finančne in gospodarske krize v imenu vseh držav članic. Nažalost pa slišimo v nekaterih državah članicah, da se javno mnenje s tem ne strinja. Nekateri se pritožujejo nad delovanjem Evropske centralne banke. Evropska centralna banka ne more storiti več, zaradi tega, ker imamo samo to orodje, s katerim lahko deluje na tem področju. Monetarna unija ne sme biti edini inštrument za boj proti recesiji. Potrebujemo tudi druge inštrumente za ciklično delovanje, inštrument za nadzor in delovanje znotraj evropskega proračuna in zdi se, da se s tem ne strinjamo vsi. Potrebujemo neodvisno Evrop, Evropsko centralno banko, države članice pa morajo ravno tako storiti še več. Zato Smo veseli, da se oba kandidata strinjata s tem, da mora Evropska centralna banka postati ključna ustanova za krepitev evroobmočja. ne gre zgolj za mm, napake v monetarni uniji, ampak gre tudi za napake v komunikaciji. Ne smemo dopustiti nekateri senzacionalistični mediji, govorijo, da Evropska centralna banka krade našim eh, upokojencev. Evropska unija mora jasno poročati o svojem delovanju, o delovanju svojih ustanovah in razložiti našim državljanom, zakaj je politika Evropske centralne banke dobra in tudi edina ustrezna. V Evropskem parlamentu moramo biti ravno tako bolj aktivni in se boriti proti lažem populistov in razlagati delovanje naših ustanov. Razložiti moramo politike in tudi tehnične vidike našim državljanom. Moramo razložiti, zakaj sprejemamo določene ukrepe, določene politike in Evropska centralna banka mora postati verodostojna ustanova za to, da bo skupna valuta imela uspešno prihodnost. To je izziv. Izziv dobrega komuniciranja. Izabel Šnabel in Fabio Paneta bosta kos tej nalogi. Mi v skupini Renew Europe menimo, da se bosta uspešno lotila nalog, da sta oba strokovnjaka za sprejemanje dobrih ukrepov in odločitev. Kot je dejala kolegica iz našega odbora, se zauzemamo za postopek, s katerimi bi lahko poskrbeli za enakopravnost spolov. Naši državljani ne morejo spoštovati ustanov, kjer eh, niso zastopani vsi državljani. Od 24 članov upravnega odbora je samo ena ženska. Zato smo zahtevali, da dobimo dva kandidata, žensko in moškega. Evropski parlament bi od teh izbral najbolj kvalificirano osebo. Če ne dobimo dveh imen, je nemogoče doseči enakopravno spolov. Države članice morajo storiti več na tem področju. Vsi guvernerji nacionalnih centralnih bank so moški. Sam sem profesor ekonomije in lahko vam zagotovim, da je v mojem poklicu ogromno zelo dobro usposobljenih strokovnjaki. Zato mislim, da si zaslužijo tudi mesta na najvišjih položajih. To se mora spremeniti in zato je to sramotno in takšnih stvari ne smemo več ponavljati. Države članice pozivamo, da opravijo tudi svojo nalogo na tem področju. Hvala lepa v imenu zelenih Evropska svoboda zveza za dve minuti in pol, gospod Gigold. Beseda je vaša. Dank, uh, Frau Präsident. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zeleni podpiramo Izabel Šnabel in Fabija Paneta za to nalogo. Vendar pa je treba izkoristiti to priložnost in opozoriti, kako je prišlo do tega. Že več let se parlament zauzema za to, da bi zagotovili boljšo ravnoteženost med spoloma v osrednjih institucijah Evropske unije in do danes nam to ni uspelo moramo biti iskreni in povedati, da tudi v našem parlamentu nam to ni uspelo. Vendar pa je parlament jasno povedal, da želimo v bodoče imeti vedno uravnotežene sezname, zato da bomo potem lahko odločali po kvalifikacijah in upoštevajoč uravnotežena spolov. Svetu pa to spet ni uspelo, kajti še vedno vrhunske pozicije, zastopajo ljudje po nacionalnem izboru in rečejo, zdaj je na vrsti italijan, sedaj francos, sedaj pa potem nekdo drug. In tako ne dobiš najbolj kvalificiranih kandidatk in kandidatov, niti ne moreš zagotoviti ustrezno uravnoteženosti med spoloma. In zato potrebujemo medinstitucionalni sporazum, kako bomo v prihodnosti lahko zagotovili ustrezno ravnovesje, ne da bomo pri tem oškodovali kandidate in kandidatke. In Evropski parlament bi moral um, tukaj zagotoviti takšen medinstitucionalen sporazum. Treba pa se vprašati tudi, ali gre samo za kadre in posamezne po položaje. Če bi ženska predsedovala Evropski centralni banki, ali bi za leta vnaprej določila denarno politiko, če bi vedela, da, bo, da bo njen naslednik moški. In točno to je naredil Mario Draghi. Zato se mi zdi prav, da je nova šefica povedala, da bomo predelali to strategijo in to je priložnost za to, da v okviru danih pogojev tudi preverimo to strategijo in tudi damo v osredje politiko nizkih obresti. Kajti nevarnost um, balonov cen premoženja je realna in tudi, kot je Kristin Lagarde rekla, le za skupno fiskalno politiko, z zagotovitvijo, zaključitvijo um, denarne unije in valutni in edino tako bomo lahko uspeli in naš parlament bi si moral za to prizadevati. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine ID, gospod Rinaldi. Gentile presidente, gentili Gospa predsedujoča, dragi kolegi, naša delegacija je podprla imenovanje gospoda Fabija Panete eh, v odbor Evropske centralne banke. Pokazal je, da je dobro usposobljen, da je profesionalen in da deluje neodvisno. Ustrezno je izvajal smernice italijanske centralne banke, to je ena izmed najbolj prestižnih inštitucij v Italiji. Vendar pa upamo, da bo nov odbor Evropske centralne banke povsem neodvisno deloval in da bo razmislil o politiki eh, negativnih obrestnih mer, kajti ta ukrep je povsem nelogičen. V zadnjih letih so bili sprejeti številni ukrepi, In eh, ta ukrep eh, zagotovo ni pozitivno vplival na družine in podjetja, povzročil pa je velike težave pri vlaganjih, tako individualnih, kakor kolektivnih. Upamo, da bo predstavljena tudi časovnica za nadzor nad Eh, instrumenti, eh, ki so eh, klasificirani kot instrumenti druge in tretje stopnje. Na ta način je potrebno oceniti tveganje za državljane Evropske unije in ga ustrezno zmanjšati. Upam, da bo Evropska centralna banka eh, preverila tudi kriterije vzdržnosti vseh držav članic in pa eh, kriterije v skladu z ESMO. Oceniti pa eh, mora tudi negativno stanje na trgu in pripravljena mora biti soočiti se z nepredvidenimi dogodki pri tem pa mora uporabljati jasne in pregledne metode. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine EKR dobi besedo gospod Van Overtfeld za minuto in pol. Eh, eh, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar Gentiloni, kolegice in kolegi. Evropska centralna banka ima že približno deset let zelo ekspanzivno denarno politiko. V finančni krizi eh, in v akutni fazi evrokrize je, so bili razlogi za to tudi upravičeni, ampak še danes se ustraja pri tej politiki in to ima neljube posledice. Tri bom navedel, vendar jih je še več. Gre za napad na prihranke ljudi, gre za produktivnost, kajti je vedno več zombi podjetij, ki jih umetno ohranjajo pri življenju. In potem je tu še nenehen pritisk na finančno stabilnost. Nova predsednica in seveda oba kandidata boste imela torej veliko dela kot člana izvršilnega odbora. Zato danes gre. Fabio Paneta in Izabel Šnabel sta pustila odličen vtis pri um, zaslišanju. Mi jih bomo podprli, vendar pa si v, bi se vrnil k tečemu, kar je rekla gospa Šnabel in je malce nenavadno pravi, da ni veliko ljudi, ki bi razumeli, kaj se sploh tukaj dogaja. In sem rekel, tako ne gre in je tudi se odzvala pozitivno na to in je rekla, da bo naredila vse, kar je možno za to, da bo izboljšala komunikacijo Evropske centralne banke in da bo to bo tudi razumljivo za poprečnega državljana. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine GUE, gospod Gusmao. In je ena minuta. Obrigado, senhora presidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V obdobju Marija Dragija so bili sproženi izjemni monetarni inštrumenti. Rast pa je bila povprečna. Ti inštrumenti pa prinašajo seboj tudi tveganja, ki jih ne moremo ignorirati. Rade bi vedeli, če se oba kandidata strinjata z glede pomembnosti proračunske politike in glede inštrumentov. Kaj menita o tem, da Evropska centralna banka uh, poveča svoje osredotočenje in svoje naloge na rast in ustvarjanje delovnih mest in kaj menite glede tega, kakšno vlogo Evropska centralna banka lahko igra pri financiranju ukrepov proti podnebnim spremembam. Odgovori Fabija Paneta so bili zadovoljivi, zato bomo podprli njegovo kandidaturo. Odgovori gospe Šnabel pa ravno niso bili tako zelo zadovoljivi vendar pa je ne bomo zavrnili zaradi tega, da bomo zagotovili enakopravnost eh, spolov. Države članice morajo sprejeti svojo odgovornost za doseganje ciljev in eh, cilj mora biti, da dosežemo uravnoteženo spolov pri naslednjih imenovanjih. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu nepovezanih poslancev gospod Kastaldo za minuto in pol. Zdi se, da ga ni v dvorani. Torej, gospod Berger, za dve minuti. Ja, vielen Dank. Eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar. Tudi jaz bi rad želel vse dobro Fabio, gospodu Fabiju Paneti in gospe Izabel Šnabel pri njuni Eh, novi nalogi. Cela Evropa gleda, kakšna bo nova usmeritev Evropske centralne banke in moramo izkoristiti ta trenutek premora za to, da podamo nekaj pripomb. Že nekaj let živimo v fazi zelo rahle eh, denarne politike in če pogledamo rezultate te politike, potem lahko gotovimo, da politika Evropske centralne banke povzroča veliko neenakost po celi Evropi. Niso vse družbe družbe delničarjev, veliko družb v Evropi so tudi družbe varčevalcev in ta, privar, ta privarčevana sredstva sedaj izginjajo. In Banke, katerih poslovni model je ogrožen, skušajo tukaj eh, se rešiti tako, da dejansko bremenijo varčevalce. In znanje in politika Evropske centralne banke je velika dobrina in zato pozivam, novo izvoljene osebe, ki jih podpiramo tudi v parlamentu, da bodo v Evropski centralni banki glas za te argumente. Morda bi bilo smiselno začeti razpravo o tem, ali je cilj eh, dveh odstotkov obresti res primeren današnjemu času in ali treba res to doseči za vsako ceno. Upam, da bodo sedanje kadrovske spremembe sprožile vsebinsko razpravo o spremembi usmeritev Evropske, centr Evropske centralne banke in vsem udeleženim želim veliko uspeha pri tem. Najlepša hvala. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Markesu za dve minuti. Mikrofon za govorca. Sedaj pa bo v redu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nov politični cikl se je začel. V agendi za prihodnost Evrope je bilo marsikaj povedano in sedaj moramo te obljube izpolniti. Pričakujemo od Evropske centralne banke, od izvršilnega odbora do predsednice da bodo odigrali svojo vlogo pri evropskih prioritetah. Moramo iti naprej, moramo se dogovoriti o majhnih zadevah, a tudi o velikih reformah. Ne moremo staviti o, na podaljšanje gospodarskega cikla, ne da bi karkoli naredili. Ne moremo se naslanjati samo na monetarno politiko, ki je sicer izjemno pomembna, vendar to ne zadostuje. Potrebujemo močen investicijski načrt in moramo spostaviti proračun za stabilizacijo, ki jo bomo potrebovali v težkih časih, ki bodo prišli. Treba je ukrepati na področju podnebja, gospodarstva in socialne kohezije. Evropska centralna banka ima pri tem zelo pomembno vlogo in zato moramo analizirati njen mandat in upoštevati sedanje evropske prioritete. Prav tako pa bomo zahtevali odgovornost od članov tega izvršilnega odbora, da bodo v naslednjem mandatu tudi izvajali ustrezno monetarno politiko. Kajti, če bo Evropska centralna banka in njen razvršilni odbor zagotovil, da bo eh, monetarna politika sledila svojim namenom, potem bomo lahko tudi druge stvari reševali ustrezno. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Urtasonu za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nekonvencionalni ukrepi Evropske centralne banke so poskrbeli, eh, da smo lahko ohranili in zavarovali našo skupno valuto. Nekateri pravijo, da ukrepi niso bili zakoniti, nekateri so mm, tudi um, sprožili sodne postopke na sodišču glede teh ukrepov, mm, in vendar pa so bile te, te očitki zavrženi. Jasno je, da moramo oceniti tveganje teh politik na nepremičnem trgu ali pa na področju finančnih trgov. Treba je analizirati tudi tako, kot eh, to dela tudi Evropska centralna banka, skupno monetarno unijo in jo prilagoditi na nove dogodke, na boj proti podnebnim spremembam. Vemo, da je Evropska centralna banka kupovala sredstva in aktiva v povezavi s premogom in to um, ne more več eh, tako nadaljevati s temi ukrepi. Naša skupina želi podpreti oba kandidata, vendar pa bi rad tudi sam eh, poudaril, da moramo od sveta dobiti vedno dva kandidata. Slika Kristin Lagarde, ki je obkrožena z več kot 20 moški, moškimi, je res um, obžalovanja vredna. Kot pravi kolega, imamo odlično usposobljene ženske, ki lahko zasedejo najpomembnejše položaje v finančnih ustanovah. Naloga našega parlamenta pa je, da to zagotovimo v prihodnosti. Zato v prihodnosti zahtevamo dva kandidata žensk kandidatko in moškega kandidata, zato da bomo potem izbirali. Če tega ne bomo dobili od sveta, potem bomo imeli težave pri ratifikaciji naslednjih članov. Zato prosim, da bomo dobili v prihodnosti takšni seznami. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Žuvanu za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod komisar, dragi kolegi, življenje pis in pa poklicne izkušnje obeh eh, kandidatov eh, so zelo dobre in zato mislim, da eh, ni potrebno nasprotovati imenovanju v izvršilni odbor Evropske centralne banke ampak eh, bolj eh, me zanima eh, ustreznost tega izvršilnega odbora. Veliko je problematičnih tem kot virtualna valuta, resnična valuta, obrestne mere. In tako naprej. In uh, vse to so resnični problemi, kajti znašli smo se v novem uh, svetu, v novem monetarnem svetu in klasične politike so neuspešne. Eh, povsod po svetu se je pokazalo, da je politika ustvarjanja dobička, politika globalizacije neuspešna. To kaže tudi Trump na drugi strani Atlantika. Eh, vedno več eh, je eh, razprav o suverenosti, o neodvisnosti. In to je pomembno tudi za, vpraš, za področje monetarne politike. Zanima me tudi, ali ne menite, da bi morali imeti v izvršilnem odboru tudi strokovnjake z področja digitalnega gospodarstva. Poleg eh, tega eh, pa se moramo zavedati, da je enotna valuta eh, zmeraj politična, zmeraj bila politična valuta. In valuta ne more biti trajnostna, če živi v svetu, ki sam po sebi ni trajnosten. Eh, jaz eh, govorim eh, kot znanstvenik z področja psiholoških znanosti in z področja psihologije in mislim, da bi morali imeti strokovnjake tudi v izvršilnem odboru. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Karti za minuto. Vemo, da je parlament razdeljen v zvezi s tem, ali naj bi. Eh, Evropska centralna banka pregledala strategijo ali ne. Ampak Evropska centralna banka je dejansko bila gonilna sila varčevalnih ukrepov. Eh, sedaj pa se očitno iz napačnih razlogov usmeritve preusmerjajo. Potrebujemo resno analizo posledic politik ECB in to ki vplivajo namreč na ljudi v celotnem evroobmočju, vključno z ustvarjanjem mehurčkov tudi na nepremičninskem trgu. Politike ECB-ja so povečale bogatstvo majhne skupine ljudi, hkrati pa niso nič naredile za številne uh, druge in za delavce in druge. In zato je treba sedaj popravi poti naprej. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Castaldo je prispel v dvorano, zato mu bom dala besedo za minuto in pol. Hvala lepa, se upravičujem in naj dodam eh, nekaj pripomb eh, glede imenovanja gospoda Panete v izvršilni odbor Evropske centralne banke. Je strokovno zelo dobro usposobljen. Eh, gospod eh, Paneta je imel odlično kariero tudi v Evropski centralni banki, kajti skupaj z guvernerjem Italije je redno sodeloval eh, pri esejah te banke. Poleg tega je bil tudi član strokovnega odbora za nadzor v okviru Evropske centralne banke poleg eh, tega eh, tudi neutrudno zagovarja evropske interese. Pokazal je veliko eh, podkovanost in se je strokovno in korektno soočil z različnimi izivem, izzivi. Pa naj je šlo za zastoj razvoja bančne unije, naj je šlo za virtualno valuto. Eh, ali pa za eh, trajnostno zeleno gospodarstvo. Prepričani smo, da je gospod Paneta eh, pravilna izbira za to mesto. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Hajder. Ne, ne, se upravičujem, gospod Tank, za dve minuti izvolite. Thank you, President, and welcome. Hvala lepa, predsedujoča in dobrodošli, gospod komisar. Včasih slika pove več kot tisoč besed. Ko je Christine Lagarde eh, prek Twitterja posredovala fotografijo svojega izvršilnega odbora, je to povedalo več, kot bi lahko karkoli od, povedal karkoli od nas. Iz slike se je smehljala gospa Lagarde in 24 moških. In prav preveril sem, je to res leto 2019. Jaz se mislim, da je to iz časov iz De Gola ali pa še kakšnih drugih časov. Sam sem po poklicu ekonomist in vem, da je marsikdo od nas vajen um, takšnih cen, kjer dominirajo moški, ampak ta fotografija bi nas morala prebuditi. Uh, mora pokazati, da je boj za enakopravnost med spoloma nujen in da se tiče nas vseh. Ne le jaz osebno, ampak socialni demokrati in Evropski parlament pozivamo svet, da smo pozvali svet, da je imenoval dva kandidata, žensko in moškega. Ponovadi so kandidate imenovali eh, članice evroobmočja. In imamo le eno kandidatko. In če svet ne bo svojega sistema uh, nominacij posodobil, potem bomo glasovali proti. Kako naj imamo poštene odločitve, če je polovica naše populacije izključena iz odločanja? Kako lahko naše politike zagotavljajo sodobne uh, politike, če se temelijo na uh, ekipah, ki so že zdavno preživele svoj čas? Uh, Gospod Paneta in gospa Šnabel, boste imela veliko dela in upasna, da boste res držila svoje obljube. Hvala. Hajder, čas... Najlepša hvala, sedaj pa gospod Roman Hajder za dve minuti. Komisar. Hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Evropska centralna banka je torej sklenila vrste in iz vidika predsednice Lagarde je to kar razumljivo, kajti vedno bolj očitno je, kako škodljiva je bila ta politika nizkih obresti. Varčevalce izkoriščajo vlade in pa neka eh, slabonamerna podjetja, nepremičnine postajajo nedosegljive in premoženske škarje se vedno bolj razpirajo, socialna napetost je posledica tega in pa uh, ogrožena je eh, tudi varnost pokojnin in z neko cenovno stabilnostjo to nima več nobene veze. Edini, ki od tega um, imajo kakšno korist, so špekulantje. In zaradi te grozljive bilance seveda eh, Nihče ne želi imeti kritičnega duha, temveč poslušen kadar. In to je tudi odločilno, ko govorimo o gospe Šnabel, sploh če vemo, da njeni trije nemški predhodniki v um, odboru ECB so vsi odstopili zaradi te uničujoče politike nizkih e, obresti, se pravi, zahteva se poslušen kadar in v prihodnosti bo to zelo pomembno v Evropski centralni banki, kajti z njeno napovedjo, da uh, želi Evropsko centralno banko se um, zlorabiti za zgrešeno podnebno politiko, tu gospa Lagarde preko, je prekoračila svoje pooblastila. Interesi državljanov sploh niso več pomembni in Evropska centralna banka je lobistična organizacija za špekulante. In od, eh, na podlagi njenih dosedanjih izjav ne moremo oziroma lahko vidimo, da bo tudi gospa Šnabel podprla to politiko proti državljanom. Škoda. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Regner. Za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Ženske predstavljamo polovico prebivalstva in zato si zaslužimo polovico pekarne in ne le kost torte. In zaslužimo si, da v, pri odločilnih funkcijah, ne glede na to, ali je to Evropska centralna banka, ESMA ali katerakoli druga organizacija, da smo primerno zastopane in ne le v posameznih zelo trdo prigaranih um, položajih. Večkrat je bila danes že omenjena fotografija Kristin uh, Lagarde v krogu moških. To ne ustreza Evropi 21. stoletja in je res. Uh, nekaj, česar bi se morali sramovati. Potrebujemo pametne ženske in moške na vseh ravneh odločanja in zato mora biti mešane ekipe pravilo. Mar si kaj lahko povemo o trajnostni politiki za Evropo, ko gre za to, da moramo s pravilno politiko spodbuditi gospodarstvo, ko se moramo skupaj boriti proti togim fiskalnim pravilom in ko gre za prehod v um, pošteno in zeleno gospodarstvo. Predstavniki sveta, ministri, vlade, odmaknite se in dovolite ženskam končno, da bodo sooblikovali, spoštovani gospod komisar. Videli ste imeno, um, postopek imenovanja, kakršnega imamo sedaj, je zrel za smetišče. Pomagajte nam, da se bo ta postopek na novo oblikoval. Hvala. E, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Günar Beck. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, sredi novembra je gospa Šnabel eh, zahtevala od eh, nemških ekonomistov, eh, da prenehajo z škodljivimi izjavami na račun evra. To naj bi bilo škodljivo za Eh, evropsko valuto. Ravno tako pa so obrestne mere škodljive za nemške varčevalce. Glede eh, na eh, mnenje OECD in pa glede na mnenje številnih ekonomistov je davčna politika Evropske centralne banke neuspešna. Evropska centralna banka sama je eh, v pregledu eh, stabilnosti eh, povedala, da njihova politika vodi v zadolževanje. In glede na mm, podatke Evropske centralne banke je samo nemške davkoplačevalce ta politika stala 650 milijard evrov skoraj da milijardo evrov Evropska centralna banka eh, porabila za eh, evro posojila. Je to res najboljša eh, politika? Mislim, da je potrebno povedati resnico. Hvala lepa, sedaj pa gospod Krah za minuto in pol. Gospa predsedujoča, spoštovane dame in gospodje, z velikim zanimanjem sem prisluhnil prispevkom, še prav posebej prispevku gospoda Bergerja iz ILS, ki je dejal, da obstajata eh, dve skupini v eh, družbi, in sicer eh, delničarji in pa varčevalci. In Kolega je dejal tudi, eh, da ukrepi, ki jih sprejema Evropska centralna banka, eh, ne ustrezajo eh, varčevalcem v Italiji. To kaže, da enotna valuta ne deluje. Imamo različne gospodarske strukture v državah članicah. In te nominacije uh, ostajajo skrivnost eh, CDU, kajti in je pa Evropske centralne banke. Gospod Paneta je odlično izobražen in ima uh, vse ustrezne uh, veščine. Zakaj pa je bila uh, predlagana gospa Šnabl? Uh, ki eh, je celo kritizirala napačno politiko. To je eh, najbrž skrivnost eh, zvezdne vlade. Tukaj gre za denar, ne pa za strokovnost. Pomembna bi bila kakovost, pomembne bi morale bi biti kvalifikacije, ampak eh, gre eh, bolj za eh, razdeljevanje funkcij. Najlepša hvala. S tem. Je razprava zaključena, tudi ni prošen za besedo v okviru proste razprave. Torej besedo dobi gospod Gentiloni. Preden zaključim, mislim, da bi bilo prav, da bi se zahvalil Benvaju Kareju za odlično delo, ki ga je opravil v zadnjih osmih letih kot član izvršilnega odbora. E, hvaležni smo tudi Sabin Lautenschneger, ki je bila tudi članica izvršilnega odbora za eh, njeno vlogo pri vzpostavitvi evropskega bančnega nadzora. Kot veste, komisija ni vključena v sam postopek imenovanja, ampak eh, zagotovo cenimo nova člana izvršilnega odbora, cenimo uh, njune kvalifikacije in pa zavezo Evropskega parlamenta, da zagotovi enakost spolov oziroma boljšo uravnoteženost zastopanost obih spolov eh, v Evropski centralni banki in eh, tudi v drugih pomembnih inštitucijah. Z velikim zanimanjem smo prisluhnili vašim stališčem tudi glede eh, makroekonomske politike v evroobmočju. To je bila odlična priložnost za izmenjavo mnen danes. Najprej Povem le to, v zadnjih letih je breme za vzpodbujanje evropskega gospodarstva v eh, preveliki meri padlo na ramena monetarne politike. Če želimo učinkovitejšo politiko, potem je potrebno zagotoviti tudi strukturne reforme in pa ustrezno davčno politiko. Davčna politika pa mora upoštevati tudi trajnost, predvsem v zadolženih eh, državah eh, članicah. Na ta način bi namreč lahko uspodbudili razvoj. Predsednica Evropske centralne banke, gospa Lagarde, je to tudi poudarila v parlamentu pred kratkim in ne bi se mogel bolj strinjati z njo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Spoštovani poslanci. Hvala lepa. S tem je razprava eh, zaključena in glasovanje bo potekalo jutri. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu in sicer gre za vprašanje za ustni odgovor v zvezi s pošteno obdavčitvijo v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu BEPS 2.0. Če želite besedo v okviru proste razprave, lahko uporabite tradicionalen postopek modrega kartona ali pa se prijavite elektronsko. Sedaj pa dajem besedo gospe Irene Tinali, ki je pripravila to ustno vprašanje. Hvala lepa, gospa predsedojoča, dragi kolegi. 240 milijard evrov naj bi izgubili po ocenah OECD zaradi utaje davkov z strani eh, velikih mednarodnih podjetij. V letu 2016 eh, je bilo 40 odstotkov dobička eh, multinacionalk prenešenih v davčne oaze. To pomeni, da so številne države izgubile velik davčni prihodek, ki bi ga lahko izkoristile za vlaganja v eh, zdravstvo, v javne storitve, v pokojnine in v vlaganja v eh, digitalno in eh, pa fizično infrastrukturo, v projekte, ki koristijo državljanom, pa tudi majhnim in velikim podjetjem. Vsi bi morali prispevati k dosegi teh ciljev. Ampak medtem ko državljani ter majhne in srednje velika podjetja plačujejo davke z davčnimi stopnjami, ki znašajo celo 40 odstotkov, številne eh, multinacionalke tega ne počnejo in to postaja nesprejemljivo, kajti ta situacija povzroča ne le težave v zvezi z socialno pravičnostjo, ampak povzroča tudi izkrivljanje trga in pa nelojalno konkurenco. Veliko govorimo o o tem, eh, da eh, potrebujemo eh, pravično situacijo, uravnoteženo situacijo, ampak davčna situacija v tem trenutku v Evropi zagotavo ni takšna. Seveda potrebujemo konkurenco, ampak v okviru okvira, ki zagotavlja enake davke za vse. 180 eh, držav eh, se v okviru OECD pogaja o reformi, zato da bi se spopadli z temi izzivi. Predstavljena je bila resolucija v imenu Evropskega parlamenta v zvezi z to reformo in pozivamo Evropsko komisijo, da podpre eh, skupno in ambiciozno stališče Evropske unije v okviru teh pogajanj. Zahvaljujem se gospodu komisarju, da je danes z nami in da je pripravljen odgovoriti na naše vprašanje. Prvo vprašanje kako namerava komisija zagotoviti skupno stališče Evropske unije v trenutnih mednarodnih razpravah o davčnih izzivih povezanih z digitalizacijo gospodarstva. Drugič, kako namerava komisija zagotoviti, da bodo tekoče mednarodne razprave o eh, prvem stebru usklajene s predlogi Evropske unije na tem področju. In tretjič, kako se komisija pripravlja na izvajanje tega mednarodnega sporazuma, če bo ta seveda sprejet in v primeru, da ne bo dosežena nobena mednarodna rešitev, kdaj in kako bo komisija ukrepala, da bi zagotovila usklajen odziv Evropske unije. Evropski parlament pričakuje od komisije, da bo igrala aktivno vlogo. Evropska unija lahko ima pomembno vlogo pri oblikovanju te razprave, ampak le, če bo enotna, le, če bo govorila z enotnim glasom. Zato pobudo Evropski parlament eh, predstavlja svoje stališče glede dveh pomembnih točk. Eh, prvič, eh, poskrbeti bi morali za reformo obdavčevanja. Tukaj bi morali preseči koncept zgolj fizične prisotnosti, zaradi tega, ker je potrebno poskrbeti za obdavčitev, tudi ko gre za digitalne storitve. Poleg tega pa zahtevamo, pravično minimalno davčno stopnjo, tako da ne bi prišlo eh, do prenosa dobička drugam eh, in eh, do izgube davčnih prihodkov. Obstajajo države članice, kjer je davčna stopnja za podjetje pravzaprav nična in tega več ne moremo tolerirati. Čas je, da posodobimo naša davčna pravila, tako da bodo podjetja plačevala pravičen eh, delež eh, davkov in sicer tam, kjer potekajo eh, njihove dejavnosti. Ogledati bi si morali vsa multinacionalna podjetja, ki se skušajo izogniti plačevanju davkov. Trenutna davčna politika vodi v nelojalno konkurenco, poleg tega države članice eh, tudi nimajo možnosti, da bi pridobile sredstva, ki bi jih lahko namenila za ulaganja v javne storitve. Poleg tega to škodi eh, tako zaposlenim, kakor tudi potrošnikom in to preprosto ni pravično. Naši državljani zahtevajo davčno pravičnost in čas je, da eh, jim zagotovimo ustrezen odgovor. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa. Predsedujoča, sedaj pa v uh, imenu komisije gospod Gentiloni. Najlepša hvala. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, Hvala lepa, gospa Tinali, da ste reformo mednarodnega obdavčevanja eh, za podjetja uvrstili na dnevni red eh, tega zasedanja. To je pomembno za odbora Ekon in takse. Zahvaljujem se vam za delo, ki ste ga opravili doslej. Evropska komisija zagovarja evropsko stališče, ki bi ga rad podrobneje opisal. Mislim, da je pomembno, da še naprej usporedno delujemo na dveh področjih in sicer si je potrebno prizadevati za modernizacijo digitalnih storitev brez fizične prisotnosti tukaj eh, gre za eh, prenos eh, davčnih pravic, tako imenovani stebr ena je to. Drugič pa se je potrebno soočiti z davčno konkurenco in to je drugi stebr. Če želimo doseči cilje in pa sprejeti ambiciozen mednarodni sporazum, moramo najti mednarodno rešitev, ki bo učinkovito odgovorila na trenutni eh, digitalni model gospodarstva. Torej, tukaj gre za podjetja, ki delujejo v določeni državi, ne da bi tam imela tudi fizični sedež. Poleg tega je potrebno zapolniti davčne vrzeli. Medtem, ko si prizadevamo za mednarodno rešitev, pa moramo poskrbeti tudi za čim boljši rezultat za države članice in pa Evropsko unijo. Hkrati želim zagotoviti tudi, da bi bile eh, upoštevane posebne karakteristike eh, enotnega trga in to je potrebno upoštevati v vseh eh, mednarodnih razpravah. Vedno delamo za evropejce v korist evropskih podjetij in za evropske državljane in zaradi tega želimo doseči te cilje, pri tem pa ne želimo povzročiti dodatnih zapletov podjetjem. Pravila morajo biti preprosta in lahko izvedljiva, zagotoviti je potrebno korist za naše državljane. Poleg tega pa je pomembno proučiti tudi gospodarske posledice ukrepov, ki so predlagani v okviru obih stebrov, tako da bodo države članice lahko sprejele odl ustrezno odločitev. Trenutna analiza oziroma predhodna analiza je eh, opogumljajoča. Zdi se, da bo do Evropski uniji eh, po večini koristili ukrepi v okviru prvega stebra, celotni Evropski uniji pa bodo koristili ukrepi iz drugega stebra. Komisija sedaj želi podatke za posamezne države, tako da bomo lahko pripravili končno analizo. Naj zaključim. Če bo sprejet eh, globalni dogovor za oba stebra, se bo morala Evropska unija odločiti, kako eh, se bo ta izvajal na ravni Evropske unije. Če ne bo sprejet sporazum oziroma če bo sprejet zgolj de, delni sporazum uh, do leta 2020, je kristalno jasno, da bi morali imeti enat, enoten uh, sporazum na ravni Evropske unije. In uh, Evropska komisija bo tako tudi delovala. Najlepša hvala. Misežu. Hvala lepa, gospod komisar. V imenu skupine ELS dobi besedo gospod ferber za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, drage kolegice in kolege. Najprej naj se presrčno zahvalim komisarju za eh, to jasno zavezo, eh, ki ste nam jo pravkar dali. Mislim, da je to zelo pomembno. V eh, zadnjem zakonodajnem obdobju smo obravnavali številne teme v eh, treh odborih in pa v preiskovalnem odboru in eh, zaradi tega je potrebno najti rešitev. Najboljša rešitev je seveda mednarodna, kaj ti davčni problemi se seveda ne zaustavijo na mejah Evropske unije. Gre za mednarodne izzive, ki jih je potrebno tudi reševati na mednarodni ravni in zaradi tega pozdravljam aktivno udeležbo držav eh, članic. Eh, upam, eh, da bodo enako aktivne tudi druge jurisdikcije. Tukaj govorim predvsem o ZDA, ki igrajo še kako pomembno vlogo na področju digitalnega gospodarstva. Pozabiti moramo na podjetje z stroji, eh, z zaposlenimi eh, in tako naprej. Danes v digitalnem gospodarstvu je povsem vseeno, kje je sedež določenega podjetja. Drugi eh, faktori so veliko pomembnejši. In zaradi tega se je s tem potrebno tudi soočiti. Naj pa tudi povsem jasno uh, povem, da uh, moramo seveda najprej pomesti pred uh, svojim pragom. Uh, v Evropski uniji eh, že imamo eh, nelealno konkurenco, neresno konkurenco, eh, ki škodi državam članicam Evropske unije. Torej tudi znotraj Evropske unije se moramo soočiti z svojimi eh, problemi in sicer se mora s tem pospešeno ukvarjati tudi Evropska komisija. Ne eh, le eh, komisarka za eh, konkurenco, ampak tudi vi kot eh, komisar za davčno politiko. Osušiti moramo uh, davčne oaze v Evropski uniji, potem se bomo lahko pogajali z drugimi po svetu. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine SD, gospod Jonas Fernandez. Čas, gospodinja, dve minute. Dve minute imate na razpolago. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Pred nekaj minutami smo razpravljali o monetarni politiki Evropske centralne banke. Nismo govorili o tem, kakšna mora biti politika kot odgovor na ukrepe drugih centralnih bank in niti nismo razpravljali o tem, kakšen je vstop ali vstop kapitala ali kakšna je rezerva v naših blagajnah. In to zaradi tega, ker smo dosegli evropsko suverenost na ravni monetarne unije. Tega v 90-ih letih države članice niso imele, ko je monetarni sistem propadal in ko so nacionalne centralne banke uh, bile neuspešne pri vodenju svojih lastnih monetarnih politik. Davč, os, davčne osnove so sedaj zelo mobilne in um, multinacionalke preusmirjajo in prenašajo dobiček in izrabljajo vse eh, možne lukne in pomankljivosti nacionalnih zakonodaj za to, da se izogibajo davkom. Države članice zato nimajo suverenosti na tem področju, da bi se uspešno borile proti eh, temu problemu. Kako prenesti uspeh monetarne politike na davčno politiko? Zato ne potrebujemo samo koordinacije, ampak potrebuje kosterirno osnovo mm, za davek od dohodkov pravnih oseb. Potrebujemo fiskalno politiko za kapitalna gibanja in zato potrebujemo organ v komisiji, katere bi ga nadziral Evropski parlament zato da bi naši državljani dobili občutek, da nekdo vodi vse skupaj, ne pa da tukaj delujejo multinacionalke na lastno pest. Evropska unija mora ukrepati za to, da ponovno pridobimo fiskalno suverenost. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine Renew Europe, gospod Luis Garicano. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod Gentiloni. Naj vam navedem nekaj številk, ki so zelo presenetljive. Apple je lani v Španiji plačal 4 milijone evrov za, eh, kot davek od dohodkov pravnih oseb. Netflix je plačal 3146 evrov. v, samo v mojem bloku bi verjetno vsi, ki so naročeni na Netflix, plačali ta davek. Ne gre za izjeme, gre za primere, kako se multi, multinacionalke izogibajo plačilu davkov v Evropski uniji. Kako gospod Gentiloni lahko od državljanov in od malih in srednjih podjetij zahtevamo, da plačujejo davke, če največji davkov ne plačujejo. Kako bomo financirali države blaginje, če tisti, ki imajo največ denarja, ne prispevajo k ohranjanju naših socialnih modelov? Kako lahko zagovarjamo svobodni trg, če pravila ne veljajo za vse? Spoštovani kolegi, to je eden največjih izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija. Naši državljani od nas pričakujejo, da poiščemo pravično in pošteno rešitev. Ne smemo dopustiti, da digitalizacija in globalizacija eh, spremenita svet tako, da bomo ostali nemočni. Mi pa se proti njimu borimo samo s pravili 19. stoletja, zato moramo naše ukrepe prilagoditi novi realnosti. Rešitev vključuje tudi predpise in pravila za to, da bi davek odgovarjal dobičku. In preprečiti moramo tudi nelojalni konkurenci. In te ukrepi mora biti sprejeti na globalni ravni. Ena sama država ne more storiti nič v boju proti mm, utajem davkov, glede na to, kako delujejo multinacionalke. Zato morajo naši ukrepi iti onkraj Evropske unije, kot pravi mm, gospa. Italiji. Ne gre samo za otaje davkov velikih multinacionalk, ampak gre za nekaj dosti večjega. Naš cilj je, da dosežemo globalni sporozum v okviru OECD, da bo ta okvir ustrezen. In, gospod komisar, če OECD do konca leta 2020 ne bo sposoben ukrepati, moramo ukrepati tukaj in lahko vam podarim, da se vam bomo pridružili pri teh ukrepih in vaše ukrepe podprli, če OECD ne bo ukrepal. Rešitev je nujna potrebna, zaradi tega, ker potrebujemo en sam glas v Evropski uniji in jasno moramo poslati sporočilo, ki govori o tem, da smo za pošteno rešitev tega problema. Ne smemo dopustiti, da majhna podjetja plačuje več davkov, kot velike multinacionalke. Smo na svobodnem trgu, vsi konkurirajo po istih pravilih in mi moramo poskrbeti za to, da bo ta pravila poštena za vse. Najlepša hvala, gospod eh, Garikano. Sedaj pa ima besedo v imenu skupine zelenih gospod Gigold. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Že več kot 20 let, ko sem, eh, pred 10, 20 leti, ko sem bil na univerzi, sem se boril za davčno pravičnost, da bi imeli minimalne davčne osnove, pravično politiko, da zaradi globalizacije ne bo prišlo do nižjega plačevanja davkov, ampak da bomo imeli poštene predpise v Evropski uniji na mednarodni ravni. Zato me zelo boli, da kljub vsem prizadevanjem in na podlagi mednarodne davčnega sodelovanja na, v Evropski uniji in tudi onkraj Evropske unije vidimo, da je eh, davčna stopnja za velika podjetja padla pod 20 odstotkov. Te nizke davčne osnove ne pomenijo, da mala podjetja davko ne plačujejo, ampak gre predvsem za to, da velike multinacionalke dosežejo to, da se davkom izognejo. Takšna nepravičnost ima zelo negativne posledice. To škodi tržnemu gospodarstvu, katerega bistvo je, da imajo vsi enake priložnosti in da morajo delovati po istih pravilih. Škoduje tudi ideje evropskega notranjega trga. V Evropski uniji pa v nekaterih državah članicah multinacionalke davkov ne plačujejo, drugih pa plačujejo in to pomeni, da ni pravične konkurence. In to seveda upravičuje naše sodelovanje na tem, na tem področju. Državljanke in državljani menijo, da nismo ko s tem problemom. Že več deset let govorimo o tem problema, pa nismo rešili in to seveda spodkopava verodostojnost demokratičnih ustanov, sveta, komisije in Evropskega parlamenta. Evropski parlament je vedno najbolj glasen na tem področju in vedno znova podarjamo, kako nujno potrebujemo novo politiko. Zato moramo odkrito povedati, kaj smo dosegli. Dosegli smo to, da smo omejili bančno tajnost in zaupnost, da ne morejo posamezniki skrivati svojih eh, sredstev v Švici, naprimer. Pri podjetjem pa pa nam to ni uspelo. Pri podjetjih vidimo še vedno veliko slamnatih podjetij, ki se skrivajo v oazah in ne plačujejo nobenih davkov. Dobro je, da potekajo pogajanja v okviru OECD, vendar pa ni dovolj, da dosežemo majhen korak in majhen napredek. Z direktivo eh, boju proti davčnim goljofijem, davčnim otajam je. je eh, Eh, Juncker seveda sprejel zakonodajo, vendar pa je ta tako pomankljiva, da ta zakonodaja sploh ni vredna papirja, na katerem je natisnjena. Gre za situacijo, kjer se dobiček enostavno preusmeri v državo, kjer eh, imajo podjetja nično davčno stopnjo. In eh, zelo žalostno je, da se davčna osnova pomika navzdolj. Eh, krščanski demokrati in tudi drugi konzervativci imajo probleme s tem, da se borimo proti tem. Potrebujemo tudi davčno transparentnost. Avstrijski parlament je uspel eh, premagati upor krščanskih demokratov, sedaj pa moramo poskrbeti za davčno transparentnost tudi na evropski ravni. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine ID gospod Pek, dve minuti. Čet. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. E, tukaj se pritožujemo o davčnem dumpingu in o utaji davkov. Evropski parlament zahteva globalno davčno politiko in da bi dobili nov davčni organ Združenih narodov. Uvesti želi digitalni davek in um, upoštevati načelo enakih pravil. Namen je isti. sedaj Evropska unija zahteva pri stojnosti in pooblastila, ki jih imajo drugače nacionalni organi in to bo sprejeto na nedemokratičen način. Želi pooblastiti neodvisen organ, sodoblivati na sodišča in na druge organe, ki so za to pristojna. Želi tudi vplivati na na druga področja. Drugič, ne želimo nobene nove zakonodaje. Evropska zakonodaja zahteva soglasje. Ravno zaradi tega Evropski parlament želi, da bi se izognili 131. členu pogodbe, ki zahteva soglasje. In tretjič, Evropska unija ima že sedaj najvišjo stopno davčne osnove za podjetja in za potrošnjo v OECD-ju. V Nemčiji eh, plačujemo več kot 60 milijard za nezakonite priseljence in več kot 100 milijard za evro, dragi kolegi, bodite razumni ne potrebujemo nobenih drugih prisil, nobene fantazije in eh, valute, ki nima nobene osnove. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine EKR in gospod Bogna, Bogdan Žonca. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da so prakse utaje davkov in davčnih goljofi nekaj, česar ne moremo tolerirati. V skupini G20 so bili zelo jasni. Dejali so, da potrebujemo mednarodni konsens, ki ga lahko podpre čim več držav potrebujemo ukrepe, ki bodo resnično vplivali na razvoj gospodarstva v razvitih držav. Potrebujemo enostavne, trdne rešitve, ki temeljijo na poglobljeni analizi. Vseeno pa sem dobil občutek, da v parlamentu ni skupnega stališča. Naprimer, ko v drugem stebru govorimo o davčni prisotnosti, mislim, da bi morali tukaj govoriti predvsem o vlogi vključevanju. Obdavčiti moramo podjetja, ki proizvajajo blago. In če v državi, kjer proizvaja, plačuje manj davkov, kot v tisti državi, kjer posluje. Torej, ne smemo sprejemati ukrepov, ki služijo samo nekam, nekaj držav. Moramo sprejeti ukrepe, ki bodo služili in koristili vsem. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine GUE Engel, Jose Gožmav. Dve minuti imate. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. S tem besedilom se želimo boriti proti utaji davkov multinacionalk. Izgubili smo ogromno sredstev z naslova obdavčevanja. Obdavčujemo pa tiste, ki živijo od svojega dela, zaradi tega pa trpijo javne naložbe in javne storitve. S tem se krši tudi načelo lojalne konkurence med državami članice. In nekatere države članice namreč oblikujejo strategije za to, da bi drugim državam ukradle davčne pravice. V Evropskem parlamentu veliko govorimo o nelojalni konkurenci, o tem, kako potrebujemo enaka pravila za vse in eh, da ne smemo kršiti načel nelojalne konkurence in pa konkurenčnostih pogojev. Imamo države, ki sprejemajo orodja, ki omogočajo multinacionalkam, da ne spoštujejo teh pravil in da jih kršijo. V besedilu pa ni jasno, da ko govorimo o minimalnih davčnih osnovah na mednarodni ravni, moramo govoriti o realnem obdavčevanju, če ne bomo zopet poskrbeli za pravila za nove vrste utaje. Jasno moramo povedati tudi, da Pripravljalci te resolucije želijo, da Evropska unija sprejme ukrepe na tem področju in da se ne bo skrivala za razlagami izgovori, da seveda želi pravične, pravična pravila in predpise, ampak da se moramo dogovoriti vsi. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Nikolao Alavanos v imenu samostojnih poslancev τα περί δίκαιης φορολόγησης αποτελούν Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poštena obdavčitev je zelo veliko krat predmet spora, ko gre za multinacionalke v primeravi z evropskimi podjetji. Imamo uh, zelo visoko dobičkonosne, tudi digitalne um, korporacije in tudi zelenitev gospodarstva in pošteno obdavčevanje je res eh, smešno vprašanje. V Grčiji, ko si pogledamo proračun nove demokracije, vidite, da. Uh, davki od prihodka prinesejo 90 odstotkov prihodkov, eh, davki od dohodkov pravnih oseb pa predstavljajo samo 7 odstotkov. Davki od dividend pa samo 5 odstotkov. Torej, podjetja plačujejo zelo malo v primerjavi s tem, kar plačujejo navadni državljani. To je sedaj postalo normalno in to zagovarja naša vlada. Navadni državljani bodo pokrili primankljaj, ki prihaja iz utaje davkov velikih korporacij veliki lastniki plovil in ladjedelnic pa pač eh, svoje dobičke preusmerjajo drugam. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Gjuri, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poslanke in poslanci, napočil je čas, da digitalna podjetja plačajo eh, davek ki jim pripada, Google, Facebook in tudi ostali, ne smemo dopustiti, da dobiček preusmerjajo drugam in da ne plačujejo davkov. Potrebujemo mednarodno rešitev onkraj Evropske unije in OECD, mislim, da je najboljši forum za to. Mislim, da moramo te predloge podpreti. V drugem stebru govorimo o minimalni davčni osnovi. To me skrbi, zaradi, ker to ni dobra rešitev. Ni prav, da države OECD-ja določijo, kakšna bo minimalna davčna osnova, kajti to bi lahko povzročilo odhod podjetij iz našega območja tako bodo podjetja pač odšla drugam in šla tam, kjer je bolj poceni. To bi bilo negativno. Mi moramo poskrbeti za to, da bomo postali konkurenčni v primerjavi s tretjimi državami. Če bomo obveze postrožili, potem bo mogoče prišlo do obratnega učinka. Najprej moramo stvar analizirati, preučiti in potem pripraviti predloge v besedilu. Se govori tudi o višji stopni harmonizaciji v Evropske unije na tem področju, vendar pa ravno tako to ni ustrezno. To bi negativno vplivalo na konkurenčnost podjetja, bi odšla drugam. To ni dobro za Evropsko unijo, za njeno konkurenčnost. To je treba poštevati. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Tank. Eno minuto. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, ik zal in het Nederlands spreken. Eden grootste. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa. Gospod komisar, največje korporacije ustvarjajo na milijone dobičkov, davkov pa ne plačujejo. Zato je popolnoma smiselno, da laboristična stranka na izuzemskem in tudi francoska vlada želita uvesti digitalni taks, ta davk, davek. Vendar pa Trump in njegova vlada grozi s trgovinskimi povračilnimi ukrepi. Potrebujemo pa davčno reformo zaradi tega, ker v tem trenutku davek od dohodkov pravnih oseb ni prilagojen na digitalno in globalizirano dobo. Podjetja izkoriščajo te zelo nizke davčne osnove, zato se moramo zoperstaviti pritisku ZDA in sedaj, ko pogajanja potekajo, mora Evropska unija spoštovati moratori. Pariz, Berlin in Haag pa se želita lotiti teh dobičkov in eh, da zavlačujemo res eh, nima nobenega smisla. To je samo hipokritsko. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Pislarov, dve minuti in pol. Mulcumesk, glavna eh, prešednica vse vrbest. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar Gentiloni. Gospa poročevalka, ta razprava je res pomembna. Na to vprašanje bi rad eh, pogledal z drugega vidika. Prišli smo do istega zaključka in to je, da moramo resolucijo podpreti. Govorimo o tem, da multinacionalke ne smemo obravnavati kot sovražnike ljudstva, da ne da vodimo vojno proti tem podjetjem. V Evropski uniji in v državah OECD-ja obstaja občutek, da nam ohaja zelo velik delež prihodkov zaradi prakse preusmerjanja dobička iz ene države v drugo. v civilni družbi in tudi med državljani v državah OECD in v Evropski uniji. Slišimo, da to državljani od nas zahtevajo, da rešimo to vprašanje Poudariti je treba, da gre za etično vprašanje ravnanja multinacionalk. Imamo pa tudi vprašanje konkurence in to seveda zahteva koordinacijo med državami. Multinacionalke pa izkoriščajo um, to pomankanje koordinacije. Potrebujemo tudi bolj okrepljene davčne organe in pa pooblastila za davčne ustanove, za to, da uvedejo skupen sistem nadzora. Potrebujemo tudi globalni sistem za preprečevanje uhajanja davkov s tem, da uvedemo minimalno davčno osnovo. In to deluje samo na mednarodni ravni. Evropska unija lahko tukaj služi za zgled. Ne gre za to, da bijemo vojno proti multinacionalkam, za to, da plačajo več davkov. Gre za sistem, ki. O, bi preprečil, da bi bile kaznovane, da bi bila kaznovana majhna podjetja in da bi podjetja premeščala svoj sedež iz ene države v drugo. To, kar piše v predlogu, je, da potrebujemo enostaven in prevedljiv sistem, ki bi omogočal tudi, da se trgi razvijajo naprej. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Urtasun, dve minuti. Hvala. Pozdravljamo to razpravo in resolucijo, ki bo parlament potrdil ta teden. Pomembno je, da imamo še vedno vodilno vlogo pri tej globalni razlo, eh, razpravi. Zagotoviti bomo, da bodo digitalni giganti plačevali pošten delež davkov, danes pa ni tako. Vendar pa ta predlog gre še dlje in lahko prilagodi tudi obdočitev za podjetja za mm, nova desetletja. Ne moremo samo prenesti pravil iz prejšnjega stoletja. Danes se davki prenašajo, kot da bi šlo za dva, eh, nepove, dve nepovezani podjetji in s tem se multinacionalke izogibajo obdavčitvi. Podjetje bi morali obdavčevati kot eh, globalne enote. In že pred kar nekaj leti smo v ta namen dobili prvi predlog za konsolidirano davčno osnovo, vendar je pa bilo to zavrnjeno in eh, se je ustavilo leta 2016. Še vedno čakamo novice iz sveta v zvezi s tem. Uh, Vse države članice bi morale tu pokopati svoje razlike in spregovoriti z enim glasom. Mm, tukaj potrebujemo odločno rešitev in ne skupaj skupni, najnižji skupni imenovalec. Torej morajo podjetja plačati davke tam, kjer prodajajo, kjer imajo sedež, kjer podpisujejo pogodbe. In Res je pričakovanje državljanov za obdočitev multinacionalk zelo visoko in če nam to ne bo uspelo, potem bo naš, bodo imeli naši davčni sistem še slabši ugled in zato moramo tukaj nujno doseči uspeh. Hvala. Najlepša hvala, gospod Carthy. Hvala lepa, kot so omenili tudi drugi ima predlog OECD veliko pozitivnih elementov. Ta organizacija končno priznava, da je treba spremeniti načelo obdavčitve. Vendar pa so bile tudi države v razvoju izključene iz določenih vidikov. In pristop OECD-a bi lahko dejansko znižal dobičke, ki se ustvarjajo v davčnih oazah, le za pet odstotkov. Torej, večji problem je trenutno stališče ZDA, ki je dejansko omajal ta velik projekt dva stebra, če se bomo o njih lahko dogovorili, bo predstavil veliko spremembo pri obdavčitvi globalnih podjetij in po, sistem bo veliko bolj pošten. Svojo lastno vlado že več let um, opozarjam, da morajo preprečiti izogibanje davkom podjetij iz Silicijeve doline in države članice, ki podpirajo izogibanje davkom, se ne zavedajo posledic, potrebujejo novo industrijsko strategijo, revolucijo in potrebujejo novo strategijo. Nujno je treba spremeniti ta sistem, preden bo se vse to razširilo še na najbolj občutljive dele prebivalstva. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa Del Castillo. Vera, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Digitalne tehnologije niso več akter, ampak so postali gospodarski akteri, ki vplivajo na konkurenco tako uh, um, je bilo pri transformaciji iz um, kmetijstva na turizem, iz proizvodnje v storitve in tako dalje. Ta sistem, ki deluje na osnovi fizične prisotnosti, ne velja več, ne ustreza novim eh, poslovnim modelom. Digitalna podjetja delujejo uh, E, v državah, sedež pa imajo nekje druge. V državah pa imajo nedotakljiva sredstva. Imamo davčne sisteme, ki temeljijo na gospodarskih sistemah z prejšnjega stoletja, sedaj pa potrebujemo novo zakonodajo, ki bi prilagojena novim časom. Zato potrebujemo novo fiskalno zakonodajo in nova pravila, ni pa to zadnjič, ko govorimo o načelu konkurence. Kaj ti? Imamo zelo veliko vprašanj, ki so povezana z digitalizacijo in globalizacijo, o katerih bomo še razpravljali v času našega mandata. Danes govorimo o davčnih vprašanjih, OECD vodi to razpravo. Evropska unija pa ne sme izgubiti naslednjega in to je vodilna vloga. Evropska unija mora ostati vodilna, ravno tako komisija in tudi predsedstva svetu. To od vas pričakuje Evropski parlament kot tudi naši državljani. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Laluk. Eno minuto, gospa Laluk. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Drage kolegice in kolegi, veliko smo slišali o različnih davčnih škandalih v zadnjih letih, LuxLeaks recimo. Multinacionalna podjetja izkoriščajo razlike med našimi davčnimi eh, sistemi in eh, v Evropski uniji eh, vlada davčna konkurenca. Prisluhnila sem kolegu, ki je dejal, da ne smemo gledati na multinacionalke kot na sovražnike. Ne, saj niso sovražniki. Pravimo le, da morajo pravično prispevati k naši družbi, k financiranju naše infrastrukture in tako naprej. Ne pravimo pa, da so sovražniki. Vsako leto izgubimo eh, na tisoče milijard zaradi eh, davčnih eh, utaj, zaradi izogibanja plačilu davkov. Bolje bi bilo, da te milijarde uporabimo za financiranje prehoda na okolju bolj prijazno gospodarstvo. Eh, mislim, eh, da so ukrepi zelo preprosti, namreč eh, podjetja morajo plačevati davke tam, kjer ustvarjajo dobiček, poleg tega pa potrebujemo minimalno davčno stopnjo povsod po svetu. Problem pa je Donald Trump, ki bo nasprotoval temu projektu. Zaradi tega uh, velika parlamentarna večina prosi Evropsko komisijo, da, uh, komisijo, da ta projekt izvede vse na evropski ravni. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Han. Drage kolegice in kolegi, izogibanje davkom in to, da je to sploh možno, je preprosto škandal. Toliko ljudi v Evropi pri, zaslužijo davke m, mm, pri svojem delu in to je dragocen čas, ki ga ljudje odgovorno dajo na voljo in ta odgovornost mora veljati tudi za mednarodne koncerne. Števila velika, številna velika podjetja pa ne plačujejo zakonsko predpisanih davkih in izkoriščajo davčne vrzeli in to je treba pa jasno povedati, zakaj sploh obstajajo takšne vrzeli. Na nas je, da jih zapremo in potrebujemo nove poti za to, da bomo pravično obdavčili velika mednarodna podjetja in da ne bomo davčno breme razdelili samo na majhnih ramenih. Te davčni dolgovi obsegajo več milijonov In to moramo spremeniti in tudi naloga nemškega predsedstva, ki k malu pride, mora biti v tem, da nekaj spremenino. Sedaj imamo pre, priložnost, da obdavčitev pripeljemo v 21. stoletje. Sedaj imamo možnost, da pozitivnih sprememb na mesto stavk eh, Eh, in sam, samotarskih ukrepov in potrebujemo ukrepe skupaj z ZDA, potrebujemo učinkovite minimalne davčne stopne v ZDA in pri pogajanjih v OECD potrebujemo dogovor do konca leta 2020. Če nam to ne bo uspelo, potem naj naredi EU prvi korak in naj eh, predlaga zakon za prevično obdavčitev digitalnega gospodarstva. Uh, sistem, kjer bo davčna odgovornost razporejena na številna remena, zato da bomo lahko s tem denarjem Evropo naredili bolj pošteno in bolj socialno, kajti le tako bomo lahko dosegli davčno pravičnost in socialno pravičnost. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Ferreira za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča v skladu s sedanjimi ocenami multinacionalke utajijo približno 15 milijard dolarjev na leto. 15 milijard dolarjev, ki bi jih države lahko uporabile za socialne namene in eh, olajšale davčno breme tistih, ki delajo z neoliberalnimi politikami prostega pretoka kapitala, delokalizaciji, privatizaciji in eh, spodkopavanja administracije so posledica tega. Predlogi, ki jih imamo glede konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, ne bodo omejile delovanj multinacionalk. Ko obstaja sum delokalizacije kapitala in dobička um, in seznam glede osumljenih podjetij je bil zavržen v svetu. Gre za bitko, ki uh, Seveda zahteva harmonizacijo na področju obdavčevanja, istočasno pa potrebuje koordinacijo in tesno sodelovanje držav članov. Najlepša hvala, sedaj pa Barbara Taler za dve minuti. Spoštovana predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Trg nikoli ni čakal, da bo administracija zagotovila ustrezne okvirne Eh, pogoje za njegov razvoj in zato smo pred vedno novimi izzivi. S tem se namreč ustvarjajo zakonske vrzeli, ki omogočajo mednarodnim podjetjem, da zaradi svoje velikosti in dominantnosti si zagotavljajo vedno večje prednosti. Hkrati pa mala in srednje velika podjetja nosijo celotno davčno breme in to ni pravično. Sama sem podjetnica že 12 let in zato zelo dobro razumem to situacijo. Ta resolucija je pomemben prispevek k tekočim posvetovanjem OECD-ja. In nekaj lahko v zvezi s tem povemo in nikoli ne bomo prevečkrat tega povedali. Odmakniti se moramo od te stare predstave fizične prisotnosti in da um, promet obdavčiti ljudi tam, kjer se ustvari. Kaj ti nekaj je jasno, naše gospodarstvo v naslednjih letih ne bo postalo manj digitalno. In zato sem vesela, da lahko podprem uh, to pobudo parlamenta. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Belki za minuto. Thank you. They say the only two things in life are. Hvala. Pravijo, da sta le dve stvari v življenju gotovi: davki in pa smrt. Dokumenti, kot je Lux, Lix in podobno, pravijo, da so. Da so Da tudi to ni vedno pomembno, da je samo smrt pomembna. Ne preseneča, da digitalne skupine kot sta Facebook in Google, da bodo najbolj prizadete zaradi predlogov OECD-ja. Vendar pa ZDA to smatra kot, se pravi, ta dva predlagana stebra smatra kot napad na ZDA. Zato moramo ukrepati skupaj na mednarodni ravni, da se bo to zgodilo, pa morajo ZDA razumeti, da je treba davke plačati tam, kjer se ustvarjajo. Eh, ustvarja promet, ne pa da se jim izogibam in ne da se utajajo. Vendar pa mora tudi Evropska unija tukaj eh, pravilno ukrepati. Moramo spregovoriti z enim glasom. Če posvetovanja na mednarodni ravni do konca leta 2020 ne bodo uspešna, potem pozivamo, da pri, se pripravi evropska eh, rešitev, kot je predlagala gospa von der Leyen. Hvala lepa, sedaj pa gospa Regner Evelin za eno minuto. Hvala lepa. Spoštovani gospod komisar, če se zadeve lotimo pravilno bomo z BEPS 2.0 pravilno oziroma končno privedli naše davke v novo eh, stoletje, v 21. stoletje. In to je pomembno, kaj ti davki so pomembni tudi za infrastrukturo, za šole in tako naprej. Podjetja morajo biti ponosna na to, da ustvarjajo dobiček in hkrati prispevati svoj delež z tem, da plačujejo davki. In davke bi morali plačati tam, kjer se ustvarja dobiček, kjer se ustvarja promet. Pika. In velika podjetja, kot so Facebook in Google, morajo končno tudi prispevati. Facebook kljub ogromnim dohodkom v Avstriji ne plačuje davko. Tradicionalni koncerni od FSA in vseh drugih pa pridno prispevajo svoj delež. To ni pošteno, to je škodljivo in to se mora končati. Nekaj pa je jasno, da bo BEPS 2.0 deloval, potrebujemo preglednost. Moramo vedeti, kje koncerni plačujejo davke in kje ne. Tudi, če smo naredili majhen korak nazaj, pa ne smemo obupati in moramo zaključiti blokado ministrov. Avstrija je v svojem parlamentu končno glasovala za predlog socialnih demokratov, da se blokada, ki jo je tudi eh, Avstrija ohranjala, da se ukini. In zato poziv naslednjem predsedstvu Hrvaški, da to vključi v dnevni red. Finska je tukaj že svoje prispevala. Sicer pa moramo kot Evropski parlament se zadeve lotiti ambiciozno. Torej, če bomo imeli minimalno stopnjo 18 eh, odstotkov, bomo le tako lahko zaključili dumping na vzdolj. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Marquez za minuto. Bom govorila portugalsko, gospa predsednica. Spoštovani komisar Gentiloni. Svet se prav gotovo mora odzvati na to, kar počne OECD. To je prava priložnost, da se odzovemo na izzive v davčnem kontekstu in na digitalnem področju po celem svetu. Ko gre za davčno odgovornost, moramo jasno povedati, da se bo celotno svetovno gospodarstvo spremenilo. To je dober začetek, čeprav počasen zamisel minimalne davčne stopne v vsaki davčni jurisdikciji, še posebej na digitalnem področju, to je nekaj, kar pozdravljamo. Upam, da bo svet napredoval, sploh ko gre za davčno osnovo za podjetja in družbe. Države članice pa morajo poskrbeti za to, da se bomo glede teh dveh stebrov izpogajali skupaj. Ne na zadnje, Upam, da bomo prišli do dogovora še v letu 2020 v času nemškega predsedovanja svetu. Ta dogovor bo bistvenega pomena, če želimo poskrbiti za to, da bo več davčne poštenosti, pa tudi socialne pravičnosti po celi Evropi in svetu. Pani posel, v ramah zgošenj iz sali imamo dva zgošenja. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Tudor Czuchodaru. Czas wystąpienia jedna minuta. Tudor Czuchodaru, dwie minuty doamnă președintă domnule comisar eu cred că politicile fiscale trebuie să. Najlepša pre hvala, gospa predsednica. Davčna politika mora biti koristna za vse. In ko govorimo o poštenem obdavčenju, lahko povemo isto. Vsi tukaj v tej dvorani in vsi v evropskih državah plačujemo davke tam, kjer zaslužimo. In to bi moralo veljati tudi za multinacionalke. Davek je način za vzpostavljanje ustrezne infrastrukture in zdravstvenega sistema po celi Evropski uniji. In to moramo poskrbeti. Torej, treba je plačevati davke tam, kjer se ustvarja dobiček po celi Evropi. To bi moralo zagotoviti dovolj razvoja. Najlepša hvala. Zdaj pa dva kolega v postopku privabite pozornost predsednika. Uh, mr callagher najlepša hvala mislim da moramo biti previdni glede obravnavanja teh konceptov ampak želel bi vas opozoriti na naslednje v kontekstu evropske unije enosmerno delovanje na osnovi oecd ni najbolj pametno. Torej ta zamisel, da lahko vzpostavimo pošten davčni sistem in pa globalni davčni sistem, ne da bi dejansko poskrbeli za to, da bo tudi preostanek sveta sodeloval pri teh pogajanjih in skladno z našimi predlogi, je nekaj nemogočega. Na ta način bomo spodkopali svojo konkurenčnost kot Evropska unija. Odvrnili bomo tudi investitorje od Evropske unije. Čisto jasni moramo biti, EU ima veliko težav v smislu konkurenčnosti z drugimi globalnimi akteri. Tako na digitalnem področju kot v kontekstu gospodarstva na sploh. Zelo malo multinacional se je začelo v Evropski uniji in na to tudi dobro delovalo v mednarodnem kontekstu. To, da bi zdaj lahko enosmerno delovali brez tega, da bi imeli druge partnerje, naprimer Združene države in tako dalje, mislim, da bomo na ta način le spodkopali konkurenčnost EU in odvrnili multinacionalke, da bi preselili svoje sedeže sem in zaposlili evropske državljane. Hvala. To razpravo pa bo zaključil gospod komisar Gentilone, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Danes večer smo se pogovarjali, pogovarjali o vprašanju, ki bo v naslednjih letih bistvenega pomena za Evropsko unijo, pa tudi za vzdržnost enotnega trga in naših socialnih modelov. In ravno zato menim, da je bila ta razprava koristna. Želel bi le poudariti dve pomembni točki. Prvič, vaša podpora podpora Evropskega parlamenta bo ključnega pomena v naslednjih letih, absolutno ključnega pomena. Če želimo izvesti prave reforme. Drugič, Evropska komisija si prizadeva za skupno stališče znotraj OECD, sodelovati moramo s predsedstvom sveta, saj so oni vsaj formalno gledano vodilni pri teh razpravah in menim, da bo sodelovanje tudi s hrvaškim predsedstvom in naslednjim nemškim predsedstvom zelo dobro. Popolnoma smo zavezani iskanju globalne rešitve. To sem želel povedati čisto jasno. Ne gre za to, da nismo zavezani takšnim rešitvam. Kljub težavam, s katerimi se soočamo v okviru multilateralnih pogajanj, ki se jih seveda zavedamo, smo v polni meri zavezani tem rešitvam. To pa ne pomeni, da nimamo nekih alternativnih rešitev. Kot sem povedal prej, naloga, ki mi jo je podelila predsednica, je to, da delam na globalni rešitvi v kontekstu OECD z vsemi orodji in instrumenti, ki jih imamo na voljo, obenem pa na osnovi vseh naših skupnih zavez. Poiskati moramo evropsko pot naprej in če želimo tako pot poiskati, bomo morali najprej poskrbeti za dobro sodelovanje med Evropskim parlamentom in komisijo. Najlepša hvala. Danke, Hvala lepa, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena. Sledil, ja, vložen je bil predlog resolucije. Glasovanje bo v sredo. Vsi kolegi za naslednjo točko dnevnega reda še niso prisotni, zato bi rad zasedanje za nekaj minut prekinil. skupite. naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe regimenti in sicer o makrofinančni pomoč hašemitski kraljevini jordaniji najprej dobi besedo poročevalka gospa luiza regimenti Dober večer, predsednik, spoštovani kolegi, spoštovani komisar. To, da lahko govorim kot poučevalka na tem častitljivem parlamentarnem sedežu, je zame res veliko čast. Zelo zadovoljna sem s pogovori v odboru INTA in s tem, da, smo, da je sogla, poročilo bilo izglasovano s soglasjem. Poročilo o makrofinančni pomoči, torej tretjemu programu v višini 500 milijonov Hašemitski kraljevini Jordaniji. Da smo prišli do tega, smo morali najprej pozorno analizirati ekonomsko in socialno situacijo v Jordaniji in eh, vzeti na znanje velika prizadevanja te države, še zlasti na področju sprejema beguncev in boja proti islamskemu terorizmu. In hkrati je bilo treba upoštevati tudi predhodna posojila eh, in pogodbe z Evropsko unijo. Glede na izvedbo predhodnih eh, programov makrofinančne pomoči, ki je bila dodeljena Jordaniji, se je izkazalo, da so sredstva, ki so ji bila dodeljena kot eh, dolgoročna posojila za nizko obrestno miro, omogočala ohraniti makroekonomsko stabilnost v državi in hkrati so imela tudi zelo pozitiven socialni učinek. Programi so se izvajali na učinkovit način in v um, tesno so jim sledile jordanske oblasti. Rast je ostala šipka, naložbe ravno tako in zato so eh, junija 2019 jordanske oblasti prostile uh, eh, evropske unijo za nova sredstva, zato da bi lahko um, Eh, odgovorila na, finanč, na zunanje mm, finančne vire in izvedla, izvedle potrebne naložbe, hkrati pa zato, da lahko nudijo primerno oskrbo zelo visokemu številu sirskih beguncev v Jordaniji. Tako da je bila mm, sprejeta odločitev za pomoč v višini 500 milijonov. Glede na to, um, kako zelo si Jordanija prizadeva um, za napredek v begunski krizi in v boju proti terorizmu in da je bil dosežen že velik napredek na področju zagotavljanja demokracije in spoštovanja človekovih pravic, je takšno posojilo se strani Evropske unije ehm, upravičeno, saj ta država, um, državam v svoji geopolitični bližini nudi veliko pomoč in podporo. Ravno tako ni bilo opaženo, da bi ta posojila imele negativen učinek. Ravno tako se um, um, ni, niso, ni zmanjšalo zaupanje v to državo se strani zunanjih držav. Kar se pa tiče zdravja, dostopa do osnovnih surovin in izobraževanja, je tudi to um, reforma, ki jo država težko sama izvaja in zato je treba pozdraviti njeno prizadevanje um, tudi na tem področju. Še zlasti pa prizadevanje za vključevanje beguncev v urbana okolja. Uh, država tudi skuša zagotavljati javno zdravje in njegovo dostopnost, eh, prav tako dostopnost infrastruktur. V boju proti muslimanskemu terorizmu eh, je Jordanija zelo pomemben strateški partner, tudi Evropske unije. Ravno tako je pomemben partner pri, na področju sodelovanja pri boju proti trgovini z ljudmi, tudi pri izmenjavah podatkov med Europolom in jordanskimi oblastmi. Jordansko kraljestvo ravno tako vse bolje upošteva demokratična načela in spodbuja miroljubno sožitje med različnimi veroizpovedmi. Ravno tako so naredili pomembne korake naprej, tako socialnega kot človeškega vidika na področju pravic žensk in mladoletnih oseb. Ob eh, postopni liberalizaciji trga je prisotnost zunanjega stabilnega partnerja tudi razlog za eh, večjo gotovost evropskih podjetij, ki tako vidijo več možnosti za ulaganja v Jordanijo. Zato poudarjam, da je bistvenega pomena, da zagotovimo, da bo eh, do dodeljena sredstva dejansko ciljno usmerjena in uporabljena. Eh, glede na projekte, ki jih ta država želi izvesti in glede na eh, podjetniške namene. Eh, zagotoviti pa je treba primeren nadzor nad uporabo sredstev v državi sami. Eh, ob vsem tem mislim, da je s to pomočjo treba izkazati podporo Evropske unije taki državi, kot je Jordanija. In zato si želim, da bi eh, to posejilo lahko bilo eh, dano na razpolago čim prej. In upam, da bo to tudi nagradilo prizadevanja kraljevine Jordanije. Hvala lepa, gospa poročevalka. Moram vam povedati, da ste si vzeli uro, minuto in trideset eh, sekund časa preveč, tako da vam na koncu ostane samo še dvajset eh, sekund. Tako da sedaj dobi besedo gospod komisar Gentilone. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Lepo se zahvaljujem poročevalki, spoštovani gospe Regimenti, pa tudi odboru INTA za dragoceno delo, ki je bilo vloženo v to poročilo. Hvala, da ste lahko sodelovali z nami tudi v pozitivnem duhu. Zahvaljujem se odboroma za proračun in pa zunanje zadeve za vso podporo. Od leta 2011 je jordansko gospodarstvo vse čas prizadeto zaradi regionalnih nemirov, konkretno zaradi sosednjega Iraka in Sirije. To je vodilo v velike gospodarske šoke, celo do nekaterih strukturnih šibkosti. Obenem je pomembno omeniti, da je slaba konkurenčna situacija od tam prisotna že nekaj časa. To vodi v slabo zunanjo rast in obenem odvrača tudi zunanje investicije. Sirijski konflikt je prav tako vplival na Jordanijo zaradi 1,3 milijone sirskih prebivalcev, ki so prečkali Jordanijo. To je pomenilo velik pritisk za njihove javne službe, infrastrukturo. V teh težkih okoliščinah je Jordaniji do zdaj uspelo ohraniti makrofinančno stabilnost. Po zaslugi primernega političnega odziva in mednarodne podpore. Glede na to in na zaprosilo jordanijskih pristojnih organov je komisija 6. septembra sprejela predlog za novi program za makrofinančno pomoč Jordaniji v višini 500 milijonov evrov v posojilih. Seveda na osnovi dveh prejšnjih makrofinančnih programov ki sta bila uspešno izvedena. Novi makrofinančni svežen bo omogočil Jordaniji, da okrepi svoj razvoj in pa privlačnost. Obenem bo lahko izvedla dodatne strukturne reforme in okrepila odpornost svojega gospodarstva. Ta program makrofinanciranja je del širšega mednarodnega pristopa k podpori Jordanije. Seveda je pomoč pogojna gre torej za svežen strukturnih reform, glede katerih se moramo dogovoriti v okviru memoranduma o soglasju. Obenem pa bo to pregledano tudi znotraj programa IMF. Ta program odraža trajnostne zaveze Evropske unije k podpori Jordaniji. Jordanija se sooča s kompleksnimi gospodarskimi situacijami v situacijo v regiji, ki je zelo nestanovitna in občutljiva. Predlog Evropskega parlamenta bo pomenil jasen pozitiven signal, ki kaže na to, da Evropska unija spoštuje svoje zaveze in še naprej stoji ob strani Jordaniji in vsem njenim državljanom. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dobi besed do predsednik odbora za zunaj zadeve, gospod David McAllister. Gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, gospod komisar. Dovolite nekaj komentarjev kot predsednik odbora za zunanje zadeve na to temo. Slišali smo že od poročevalke, pa tudi gospoda komisara, da je Jordanija izpostavljena velikim izzivom števila. Uh, rast um, pada, uh, zadolženost se veča, delo, uh, oziroma stopnja brezposobnosti še zlasti med mladimi pa raste. Veliko zunanjih uh, okoliščin je prispevalo k temu, to gre za sosedno državo Sirije, je tudi soseda Iraka, tako da je uh, Um, neposredno povezana, eh, prizadeta zaradi oboroženih spopadov v regiji. Gospod komisar je že potrdil te številke, da je skoraj 1,3 milijona sircev v Jordaniji eh, in to predstavlja veliko breme za družbo in državo. Kljub temu pa saj je država s to res težko, težko situacijo vzorno spopadala. Zato je zelo pomembno, da kot Evropska unija skuša pomagati Jordani z makroekonomsko pomočjo v višini 500 milijonov evrov. Sam bom 4. in 5. januarja tudi v Jordani. Gospod komisar Džentiloni, lahko se le strinjam z vami, da mora Evropski parlament slediti predlogu Evropske komisije, tako da bomo naši zaveznici in partnerici Jordaniji še lahko naprej pomagali. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo gospod Mavrides Koštas. Očitno ga ni tu. Naslednji govornik na seznamu je gospod Jeremy Deserl. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar. V imenu skupine Renew bi želel izraziti podporo sprostitvi tega tretjega svežnja makrofinančne pomoči Jordaniji. Menimo, da bomo na ta način lahko podprli to državo, ki se trudi soočiti z vso nestabilnostjo, do katere je prišlo zaradi vpliva sirske vlade v tej regiji. Ob tej priložnosti bi želeli izraziti tudi svojo podporo sosedski politiki Evropske unije, ki je prav tako bistvenega pomena za zagotavljanje stabilnosti našega ozemlja. Čeprav prav gotovo v celoti podpiramo to zaprosilo, obžalujemo, da je to poročilo v rokah na Evropskem parlamentu nekoga, ki prihaja iz skupine skrajne desnice ID. Mi, skupina Renew, ki smo zavezani evropejci, moramo v hemiciklu poudariti, kako zavračamo euroskeptične, destruktivne ideje, ki jih širi skrajna desnica. Prav tako obsojamo pomankljivo koherentnost te politične družine, ki skuša po eni strani oživiti Bashir el-Assada in po drugi pomagati tistim, ki so pravzaprav njegove glavne žrtve. Hvala. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Marijani. Tjeri Marijani, izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi želel pohvaliti zelo kakovostno delo naše kolegice, gospe poročevalke, ki je ravno kar predstavila to poročilo. Povdarila je, kako so sirijski konflikti že ogrozili Jordanijo, ki je bila že tako ali tako ogrožena. Prav tako je muslimansko bratstvo tam povzročilo veliko škode. Jordanija zdaj aktivno dela na tem, da bi razširila svojo gospodarsko dejavnost, vključno s turizmom. Poročevalka je povdarila tudi pomen boljše konkurenčne situacije v tej državi. Jordanski kralj je prav tako zelo pozitiven in naklonjen jordanskim krščanom. iranski krščani pa bodo končno lahko našli tudi mesto, kjer bodo ponovno izgradili svoje življenje, potem ko so naleteli na toliko težav v svoji domovini. Jordanija nosi breme mednarodne krize, ki je nihče ne želi rešiti, zato jo moramo podpreti. Meja med Jordanijo in Sirijo je odprta že več eh, mesecev in obenem ni nobenega mednarodnega načrta za to, da bi rešili to begunsko krizo. Moramo obnoviti evropske zaveze, zdaj imamo priložnost, da oblikujemo strateško politiko, ki je bistvenega pomena in prav gotovo lahko podpremo predstavljeno poročilo. Merci. Hvala lepa. V okviru programa oziroma eh, postopka pritegnite pozornost eh, Predsednika pa imamo gospoda Tudorja, ki je prosil kot edini za besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik, ime mi je Tudor Čuhodaru. Sem zdravnik iz Romunije, delam na urgenci, oziroma sem tam delal in cenim dejstvo, da je Evropski parlament zdaj izbral pravo rešitev. Zdravstvo ne sme biti politično obarvano, vse moramo storiti za to, da lahko podpiramo zdravstveni sistem. In če tudi poročevalka sodi v specifično politično stranko, to pravzaprav ni pomembno. Jordanija potrebuje sredstva za to, da okrepi svoje zdravstvo, da preživi in Evropski parlament mora jasno pokazati, da je naklonjen tistim, ki so naši partneri, ki nam pomagajo pri branjenju evropskih vrednot. Podprl bom to poročilo. Hvala. Komisar. Hvala lepa, gospod komisar. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Želel sem povdariti le, da je svet že potrdil, da bo sprejel stališče Evropskega parlamenta, seveda, če bo Evropski parlament to stališče sprejel že v prvem branju. V tem primeru bomo s tem procesom zaključili v manj kot štirih mesecih, potem ko je Evropska komisija prvič predstavila ta predlog. In menim, da potrebujemo tako hitro odločitev, sploh v primeru takšnih kriznih instrumentov, kot je makrofinančna pomoč. To je res relevantno in absolutno to potrebujemo v primeru Jordanije. Poročevalki se lepo zahvaljujem, prav tako se lepo zahvaljujem Evropskemu parlamentu za izražene zaveze. Hvala lepa, gospa poročevalka. Eh, Dragi kolegi, hvala za vse vaše prispevke, še zlasti hvala kolegu zdravniku, saj sem tudi sama zdravnica. Eh, ta dosje je nujne narave in zato ga je treba analizirati na ravni nad razhajanji znotraj parlamenta. Zato je pomembno, kako je bil obravnavan v odboru INTA in pozitivno glasovanje za ta dosje v odboru bi moralo se odsevati tudi na glasovanju na plenarnem zasedanju, kjer naj bi vsi poslanci glasovali po lastni vesti, zato ker eh, moramo tukaj delovati tudi v interesu vseh držav, ki jih predstavljamo. In zato upam, da bo tudi ta dosje zaključen s pozitivnim rezultatom in da pri tem eh, se ne bodo upoštevali razno razni predsotki, pogosto neutemeljeni, ki jih imajo marsikateri glede moje politične skupine. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo sledilo jutri, s tem pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda, ki zadeva enominutne govore besedi se je prijavila gospa boškor. Najlepša hvala. V zadnjih letih je po Ukrajini razsajala vojna, obenem je to pomenilo velike omejitve za manjšine. Leta 2017 je bil sprejet tudi zakon o izobraževanju in sicer člen 7 bi morali pregledati skladno z priporočili Beneške komisije. To se ni zgodilo. In aprila 2019 smo dobili tudi določbo v zakonu, ki bi jo bilo treba spremeniti. Gre za diskriminativni zakonodajni ukrep oziroma določbo, Mednarodna javnost je že pozivala ukrajinske zakonodajalce, da oblikujejo zakonodajo za pravice manjšin. In glede na to, da bi moral biti ta zakon sprejet usporedno z zakonom o izobraževanju, je treba vse skupaj preložiti, dokler ta drugi del zakonodaje ne bo sprejet. Upam, da bo Ukrajina kmalo razumela, da je treba spoštovati temeljne človekove pravice, pravice manjšin in pa tudi mednarodno pravo. Hvala. Hvala lepa. Gospodu komisarju se zahvaljujem za to, da nas toliko časa danes spremlja eh, zvečer in to na prvi dan zasedanja Evropskega parlamenta. Gospod Čodaru ima besedo. Najlepša hvala. Šengensko območje je eden največjih dosežkov Evropske unije. Šengenski sistem zagotavlja najvišje standarde za upravljanje z mejami in Romunija izpolnjuje te visoke standarde. Od sveta zahtevam, da neha zavlačevati in da spoštuje priporočila Evropskega parlamenta in sprejme Romunijo v šengensko območje. Gospod Jerži Buzek, nekdani predsednik Evropskega parlamenta, je povedal čisto isto 8. junija leta 2011. Že skoraj deset let je Romunija pripravljena na vstop v šengensko območje. Odpravil se bom domov in povedal romunskim državljanom, da moramo ponovno prositi za vstop Romunije v Schengen, ker že izpolnjujemo vsa merila. Upam, da se bo to zgodilo čim prej saj ima tudi romunija pravico vstopiti v ta prostor. Hvala. Thank you. Mr. Benjon. Hvala lepa, gospod Benjon. Uh, Hvala, gospod predsednik. 15. novembra so se začeli protesti zaradi hudih uh, cen pri, uh, nafte. Režim je pravzaprav takoj 17. novembra blokiral internet za to, da bi preprečil novice glede razsežnosti protestov in tudi glede tega, kako so nasilno zatrli. Več kot 300 ljudi je bilo ubitih, potrjuje Amnesty International. Tudi druge skupine pravzaprav zatrjujejo, da bi jih lahko bilo kar 1500 ljudi. Uh, urad za človekove pravice pa eh, zatrjuje, da je med umrlimi tudi veliko ženskih otrok. Več kot 700 ljudi je bilo priprtih. Pozivam Varnostni svet Združenih narodov vlade in mednarodno skupnost naj obsodijo te poboje in zatiranje in da pozovejo k izpustitvi pridržanih. Dostop do interneta je treba ponovno vzpostaviti, hkrati pa seveda tudi spoštovanje človekov pravic pridržanih. Iran mora izpolniti svoje obveznosti po mednarodnem pravu s tem, da izpolnjuje pravice do svobodnega izražanja in miroljubnega zborovanja. Hvala lepa, gospod Niko Semsrot. Uh, e Evropska unija doživlja globoko krizo, tako kot tudi jaz te šaradi sem eh, priča že nekaj mesecev, pa me ne zabava. Tukaj ni dovolj klikov, eh, stopnja angažiranosti je patetična in pravzaprav tudi dobrih vsebin ni veliko, tako da vam podajam neposredne povratne informacije. Tudi narativa sama nima, ni smiselna. Eh, slišimo, da Evropska unija eh, gradi mir, po drugi strani pa večamo vojaške zmogljivosti. Tudi težko je slediti likom, nobenega ne prepoznam od vas. Kot tretje, sporočilo se kar naprej izgublja. Morali bi se kaj naučiti iz Eurovizije. Eh, Ljudje so pozorni, če so na odru nagi in plešajo. Če se rejting ne izboljša, se hkrati šov odpove. Našemu občinstvu moramo ponuditi nekaj, kar bo vredno gledati. Iz trtega srca Evrope sem Niko Semsrot in to je eh, šov Nika Semsrota. Danke. Gospod kolega, če vam smem povedati, da vas prosim, da v prihodnje snamete svoje pokrivalo, kajti to ne ustreza uh, Eh, časti tega parlamenta. Naslednja dobi besedo gospa Pirbakas. Spoštovani kolegi, danes bi vas želela opozoriti na ponoven škandal, ki vpliva na številne evropejce na drugi strani oceana in to je klordekon. Torej, to delovanje v Evropski uniji, ki se zauzema za visoko raven zdravja v Evropski uniji, je pomembno in zato pozivam, da um, se pomaga našim državljanom, ki so utrpeli številne stranske posledice zaradi uporabe klordekona. Klordekon povzroča številne težave um, v zdravju, pa čeprav francoska vlada pozna njegov učinek, ampak je ohranila dovoljenje za uporabo klordekona 1972. Um, 1972. leta in na to še 1993. leta na Antilih francoskih. In spoštovani kolegi, zato eh, bi bilo treba predvideti primerna sredstva eh, za pomoč francoskim Antilom. Ja, bo... Hvala, gospod Terč. Eh, gracias, Dobar večer in hvala lepa. Jaz bi tukaj najprej želel čestitati Borisu Johnsonu in uh, britanskemu narodu za to krasno volilno zmago uh, konzervativne stranke, s katero smo mi EKR povezani. Sicer mi je zelo žal, da odhajajo, saj eh, mislim, da bi bila ta svobodobnost svodo, bodo miselnost Britancev zelo koristna tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Hkrati pa to kaže, da si res ne, pustimo, ne smemo pustiti ustrahovati. Odhod eh, Združenega kraljestva je za nas velika priložnost. Parlament in Evropska komisija si morata izprašati vest. Um, kaj se je zgodilo z tem volilnim rezultatom leta 2016. Treba je ugotoviti, kateri so razlogi za takšen rezultat na britanskem referendumu in zato imamo vsi v Evropi sedaj pomembno priložnost, eh, da preprečimo, da bi tudi druge države sledile britanskemu zgledu, države, ki se vse slabše počutijo v Evropski uniji. Žal se zvok prekinja in ne moremo tolmačiti. Torej, treba se je vrniti k bolj gotovi subsidijarnosti in k spoštovanju suverenosti. Gospod kolega, pošteno je, da se držite odmerjenega časa. Naslednja dobi besedo gospa Konečna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 Eh, ni tako. Še vedno se industrije zapirajo. Eh, v Krakovu, naprimer, je Arcol Metal zaprl eh, svojo, svoj obrat in um, tem je ostalo brez službe več kot tisoč ljudi. Potem je se je podobno zgodilo tudi v drugem obratu, um, kjer je izgubilo službo 3000 ljudi in tudi 250 ljudi v košicah na Češkem. Evropska unija se zauzema za ekološko proizvodnjo jekla, vendar pa istočasno predvideva kvote za uvoz jekla iz eh, držav, kjer industrija ni tako čista. Torej, kaj namerava komisija storiti? Mr. Chairman, gospod predsednik ena zadeva ki jo je izpostavljajo številni poslanci v evropskem parlamentu v zadnjih tednih je huda situacija človekovih pravic v iranu potem ko so državo zajeli številni protesti ki so se začeli petnajstega novembra in se razširili skorajda na dvesto met naš skrbi nas kako so se številke pridržanih nižale oziroma kako nizko so jih prikazale oblasti v Iranu, pri čemer jih je bilo ogromno, ubitih 1200 pa kar uh, zaprtih. Glavna organizacija za civilne eh, družbo je zbrala imena umrlih, med njimi so tudi matere in številni mladoletniki. Tudi Nikta bila je stara 14 let pozivam Evropsko unijo in Združene narode naj pošljajo v Iran čim hitreje misijo za ugotavljanje dejstev. Danke, Herr Garcia del Blanco. Gospod Garcia del Blanco. Hvala lepa. V Evropi ocenjujemo, da 410 tisoč ljudi živi na cesti. V moji državi eh, jih je že leta veliko na cestah in to ubija. In ni pravega pristopa za to, da bi to preprečili. In zato, kot vidite, eh, bi se morali sramovati tudi tega, da imamo brezdomce na samih vratih v Evropski parlament v Bruslju. To je vse razne agende, 2030 eh, in socialna agenda in tako naprej. Uh, Eh, predvidevajo marsikaj, vendar rešitve ni in zato bi morali dokazati, da obstajajo učinkovitejši načini pomoči. Morali bi pripraviti taka priporočila za države članice, ki bi bila dostopna tudi regionalnim in lokalnim oblastem. Torej mislim, da lahko eh, delujemo in da tudi moramo kaj storiti. Hvala lepa, gospod Brofi. Hvala lepa, gospod predsednik. Morda imam danes zadnjič priložnost, da spregovorim v imenu severozahodne Anglije. Sem prava, ki govorim. Lahko začnete uh, znova mišteti sekunde, kajti nisem videla prikazanega mojega imena. Yeah, Lahko še enkrat začnete, izvolite. Torej, najlepša hvala. Torej, morda imam danes zadnjič priložnost, da spregovorim v imenu severozahodne Anglije in želela bi se zahvaliti Ang Evropski uniji, da se je zauzela za nas, ko se ni nihče zagotavljali, da nam varnostno mrežo, ko nam je vlada ni, omogočili ste tudi nam moč, da smo oblikovali svoje življenje, povezali ste nas svetom in razširili naša obzorja, vlagali ste v nas, dali ste nam eh, prevoz, eh, zdravnike, kulturo, dali ste nam, prizadevali ste, da to da bi imeli čistejši zrak, da bi se obranili pred podnebnimi spremembami, zazemali ste se za naš in eh, predstavljali ste nas na globalnem odru in vedno ste verjeli v nas. Um, hvaležni smo vam, vemo, uh, kako vreden je ta dar. To ni konec. Sever, uh, revo zahodno na Anglija je tolerantna država, ki še, že, dežela, ki želi še naprej sodelovati z Evropsko unijo in uh, srcemi se je strlo, ko sem videla, da moramo stran od tod. Hvala lepa, gospod Guerrero Francisco. No, Hvala lepa. 10. decembra je Izabel Lorenzu bila um, izgnana iz uh, Zahodne Sahare se strani maroških oblasti. To je evropska državljanka in Morala je, dobila je samo vozovnico za povratek v Las Palmas, kljub svojim prizadevanjem za človekove pravice. Izabel Lorenzo je sedaj nezaželjena oseba in se obravnava kot oseba, ki eh, je želela spodkopati maroško suverenost. In zato um, In bila je pri teh prizadevanjih um, odpeljana proti svoji volji s taksijem v Agadir. Uh, zato pozivamo, da uh, se naredi vse, kar se da, da se zasedba Zahodne Sahare um, preneha. Gospa Kristin Anderson. Ja, dank. Hvala lepa. Torej, Božič je pred durmi, uh, to je najlepši praznik leta. Želela sem izkoristiti priložnost, da bi vsem želela blagoslovljene božične praznike in vsem zdrav v srečno in uspešno novo leto. Vendar pa se letos še posebej obračam z božičnimi pozdravi britanskemu ljudstvu. Hvala, da ste nam pokazali pot iz te birokratske evropske tiranije. In tako gre you a merry brexit i wish you a merry brexit i wish you a merry brexit may you finally be free i applaud the british people. ploskam in čestitam britancem. naslednji govornik je gospod eh, radan kanev. predsedujoča vprašanje pred nas je može ljudem spravedljiv prehod. Spoštovani predsednik, vprašanje je, ali lahko imamo eh, pošteno tranzicijo, če poštenosti ni. Eh, danes je več kot sto trideset tisoč ljudi prisiljenih eh, praznovati Božič, ne da bi imeli dostop do pitne vode v Bolgariji. Vendar pa je ta dostop pravica vseh evropskih državljanov. Voda pa se uporablja v industrijske namene in to je um, krasen primer politične korupcije. Istočasno pa imamo državnega toživca, ki nikoli ne napade visokih ravni oblasti. In uh, ta ista oseba naj bi sedaj postala mm, predsednik komisije za boj proti korupciji. Nisem prepričan, da so bolgarski toživci dejansko primerne osebe, ki bi, ki bi to lahko zagotavljali. Gospod Luena. Torej, v laguni slano vodo v španskem morju so se pojavile mrtve ribe v oktobru in izkazalo se je, da razlog za to ni bila bolezen eh, ampak da uh, je razlog za to v onesnaževanju zaradi intenzivnega kmetijstva mm, in širjenja urbanega okolja, ki je pripeljalo do okoljske katastrofe. In zato uh, prosim Evropsko komisijo za podporo, da bo uh, iskala rešitve, ki bodo temeljile na ohranjanju narave in da bo raziskala, kaj se je zgodilo v tem uh, španskem morju v regiji Mursi v Španiji. Hvala lepa, gospod Kelleher. Uh, Ko bo Združeno kraljestvo šlo iz Evropske unije, bodo ostale države uh, ostale brez univerz med 30 najboljšimi univerzami na svetu. Tako da z vidika Evropske unije so naložbe v obzorje 2020 nekaj, s čimer moramo poskrbeti, da bo celotna Evropska unija, komisija, svet in države članice vlagale v raziskave, inovacije in tehnologijo ter digitalizacijo govorimo o prehodu v oglično neutralno družbo. Če pa ne bomo imeli zmogljivosti, zmogljivosti ne bomo imeli na eh, univerzah, potem ne bomo imeli eh, diplomantov na teh univerzah in to bo zaviralo rast v evropskem območju in tudi rast celotne Evropske unije. Torej moramo spodbuditi vlaganja, spodbuditi moramo eh, univerze, da črpajo sredstva iz obzorja 2020 in da bodo države članice dejansko imele zmogljivosti vlagati vpisati v um, uh, univerze in fakultete na tretji ravni. Um, To trenutno ne omogočamo zaradi pakta stabilnosti in rasti. Sedaj se moramo začeti uh, osredotočati na vlaganja v uh, raziskave in inovacije. In to se začne na univerzah. Gospod Papadakis Kostas. Ta epanalavanomena evkologija to Evropajku simvuliju, katholu den anakopt. Um, Poudarjam, da ne svet, ne komisija nista na noben način prekinila z um, agresijami se strani Turčije v uh, jugovzhodnem sredozemlju. In ko si pogledamo raziskave v zvezi z um, izvažanjem orožja v Turčijo iz strani Nemčije, pa v bistvu vidimo, da celo spodbujamo tega našega zaveznika. In eh, potem so tu še ZDA, ki igrajo dvojno ulogo. Um, to spoštovanje nove demokracije, Sirize, je v bistvu nevarno, Eh, posredovanje NATO v Egejskem morju in v Južnem sredozemlju samo še um, povečuje napetosti. Ljudje morajo ustati in se upreti proti tem tujim bazam. Um. Gospa Glavak. Thank you, Chairman lepa dovolite da povzamem evropski zeleni dogovor in vlogo pri oblikovanju drugačne evrope. zeleni dogovor bo ključen za prihodnost evrope in sveta priča smo velikim spremembam v svetu, imamo veliko požarov, eh, raven morja se rasti, rast dviga in to eh, grozi mestom. Lani je, oziroma v prejšnjem mesecu je bila v Splitu iz, eh, izmerjena najvišja raven morja od 1959. leta. Eh, prav tako smo imeli ogromno požarov in poplave so v 60 sekundah odnesle um, domove in ulice pred našimi očmi. Tudi jaz sem bila priča temu. Boj proti podnebnim spremembam eh, se odvija tudi v različnih otokih, naprimer na otoku Zarinu, kjer ne bodo uporabljali eh, plastiko za enkratno uporabe in so jo prepovedali že pred Evropsko unijo do, zeleni dogovor lahko ustvari nova delovna mesta, izboljša boljša življenja in omogoči boljšo gospodarsko rast. Ban Ki-moon je pravi, rekel, da smo generacija, ki lahko sprejme nove korake, da bi se iz, uh, preprečili uh, slabi koraki. Naslednje generacije ne bodo mogle živeti, če ne bomo mi prevzeli svoje zgodovinske odgovornosti. Hvala. Gospod Lopes. Hvala lepa, predsednik. Prejšnji teden je v Panami potekala prva eh, parlamentarna skupščina Evropa-Latinska Amerika v tem mandatu. In imel sem srečo in privilegij, da sem ji lahko sopredsedoval. Na tem tako pomembnem srečanju za to eh, regijo, ki jo pretresajo velike napetosti, smo eh, skušali posredovati bistveno sporočilo in sicer, da podpiramo bistvene reforme znotraj okvira, ki smo si ga že zastavili in znotraj katerega želimo nadaljevati z delom še v naslednjih petih letah. Petih letah. In eh, kateri je tukaj glavni recept? Institucionalizacija in boj proti neenakosti. Pri tem je treba prisluhniti peticijam državljanom, treba je zagotoviti socialno eh, kohezijo, ki je temelj za demokratično delovanje. In istočasno smo parlamentarci podali jasno sporočilo. Želimo si, eh, da se ponovno vzpostavijo vrhovi Evropa, Latinska Amerika, na katerih bi se srečevali predsedniki držav in vlad teh držav. Hvala, gospod Peter Polak. Hvala za slovo. Ak bi Hitler vyhral vojnu... Hvala za besedo. Če bi Hitler zmagal v vojni, potem mene danes ne bi bilo tukaj. Eh, poslanci eni tukaj tudi eh, občudujejo eh, Hitlerja in nas sodijo zaradi ehm, izvora, zaradi našega zgleda, sledijo predsotkom, ne temu, kar počnemo. Na deset tisoče nedolžnih je umrlo med drugo svetovno vojno, ker so številni Evropi verjeli v to ideologijo. Le pred nekaj leti je v naslov Slovaškem eh, prišlo do shoda eh, v, hud, v težkih ško, mm, škornih in tudi pravzaprav eh, marširajo v dragih, dragih oblekah in nosijo celo križ za to, da bi bili bolj priljubljeni določenemu delu prebivalstva. Ampak Bog nima nič s sovraštvom. Pravzaprav ne smemo ponavljati napak iz preteklosti, ki so se še ponavljale iz fašizma. Učiti se moramo iz zgodovine zgodovine. Dor, nihče ne more vedeti da, oziroma meniti, da ga fašizem ne zadeva in da ne more biti naslednja žrtev. Hvala lepa, gospod Pinjero. Gracias, presidente, gracias, Hvala, predsednik. Veliko krat smo že prišli na to plenarno zasedanje, zato da bi obsodili eh, abuzivno in diskriminatorno ravnanje se strani nizkocenovnega prevoznika Ryanair. Eh, in sicer do česa je prišlo. Eh, eh, preprečili so potovanje mladi ženski iz Valencije, ki se zaradi degenerativne bolezni ne more premikati brez eh, pomoči posebnega invalidskega vozička, ampak ta družba jo je pustila na tleh. Rekli so, da e, nima pravice do letenja. Namreč ta e, ženska uporablja voziček namesto svojih rok in nog in ji ne morejo zaradi tega preprečiti leteti. In zato se sprašujem, koliko časa bo to še trajalo, koliko časa bo še družba Ryanair kršila eh, pravo, delovno pravo, ki ga morajo kršiti njeni eh, zaposleni in eh, človekove pravice ljudi in invalidov. Naj bo to, prosim, zadnjič. Hvala. Hvala lepa, gospa Suzana Ciccardi. V vsej Evropi se širi ta sistem, eh, označb, eh, semaforja Nutriscore, ki označuje proizvode za malo sladkorja, za malo maščobami, kot e, zdrave proizvode in tako naprej. Medtem ko izgleda, da je naš parmezan in naš e, pršut in celo e, ekstra diviško olivno olje prikazano kot nezdrav proizvod. Torej, kaj je to za neka oznaka, ki skuša indoktrinirati naše potrošnike in jih orientirati proti izdelkom, ki niso nujno res zdravi? Ali so imeli naše babice na voljo Nutriskor ali ne vem kakšne označbe, zato da bi vedle, koliko olčnega olja lahko dajo v eh, mineštro, naprimer. One so točno vedele, kaj pomeni mediteranska dieta in katere so njene glavne sestavine. Torej, mi bomo vedno se zauzemali za edina etiketa, za katero se bomo vedno zauzemali, je Made in Italy. Hvala, gospod Matthew Patton. Za razliko od eh, liberalcev in libdem eh, se Evropska unija ne bi smela tiščati glave v tla zaradi volitev. To ni rezultat neumnih eh, volitev, medijev ali tistih, ki zanikajo podnebne spremembe, ni zaradi Putina, Trumpa ali pa Marsočkov. Ne, zato ker je na vsakem koraku Evropska unija se odločila dati manj namesto, da bi dala več. Namesto, da bi bila do, uh, širokogrudna do uh, Theresa May, uh, gospoda Camerona ali celo Tom, Tonya Blaira. In s tem peta največja država v Evropske unijo eh, in osnovna članica sveta Evrope sedaj odhaja. Eh, nemški eh, in skandinavski in drugi davkoplačevalci bodo zdaj morali plačati več, evropski vpliv v svetu se bo zmanjšal. Gospod Johnson se veseli pogajanja o odličnem dogovoru z Evropsko unijo, pa je Evropska unija spet ponudila manj in se tukaj omejila trgovino in omejila samo odločbo. No, Učite se, na, kakšen nauk iz tega brexita. Največ smo dosegli, kadar smo imeli svobodno dolino. Bodite do, širokogrudni, podprite East Midlands in v zameno bo e, Združeno kraljestvo podprlo Evropejce z tem, da bo varnejša Evropa, bogatejša in tudi uh, drugačna. Gospod um, e, Peten, veste, da ima ta

hvala gospodine podpredsjedniče hvala gospod podpredsjednik rak je danes eden največjih problemov v javnem zdravstvu v evropski uniji in v svetu skoraj dva milijona oseb umre vsako leto v evropski uniji zaradi raka ampak kakšnih štirideset odstotkov bi jih lahko preprečili s primernim um, zdravstvenim pristopom torej Eh, člen 168 pogodbe o delovanju Evropske unije Eh, govori o, eh, pravici in dostopu do zdravstva, vendar pa ta ista Evropska unija premalo stori v boju proti raku. Evropska unija ima na voljo zelo veliko inštrumentov, finančnih in eh, regulativnih, zato da bi se bolje borila proti temu problemu. Poleg tega imamo možnost čezmejnega nudenja zdravstvenih storitev in uh, imamo tudi kohezijsko politiko, ki uh, nudi sredstva za naložbe v uh, zdravstvo zdravstvo. In Evropska unija torej inštrumente ima, potrebuje pa tudi takšno politično atmosfero v Evropski komisiji in v parlamentu, da bi lahko prišlo do konkretnih rezultatov in zato pokažimo, da Evropska unija ni samo nek eh, administrativni skupek eh, pravil, ampak da lahko res kaj stori. In kot zadnji gospod Kristjan Tereš. Mucume, zdomule, Mehanizmu ne kooperari. Hvala lepa, gospod predsednik. Mehanizem sodelovanja in preverjanja je bil eh, izvajan od leta 2006, predn sta se Romunija in Bolgarija pridružili Evropski uniji. Namen tega mehanizma je bil zagotoviti sistem analize in preverjanja pravosodja v Romuniji in v Bolgariji, zato da bi poskrbeli za to, da ko bosta državi postali članice Evropske unije, da bosta dosegli enake standarde na področju vladavine prava, kot jih dosegajo druge evropske države. Nažalost pa vidimo, da ta mehanizem ni več tehničen, eh, postal je pravzaprav posem politični instrument. Poročila, ki zadevajo Romunijo, pa vključujejo številne napake, ki so povzročile negativne odzive med sodniki v Romuniji. Med temi dejanskimi uh, uh, napakami v najnovejšem poročilu uh, ki eh, ga je pripravila Evropska komisija, so take, da teptajo ustavo in zakonodajo v Romuniji. Pozivam Evropsko komisijo naj znova razmisli o svojem stališču, kar zadeva eh, situacijo pravosodja v Romuniji. Hvala lepa. Tako da smo s tem zaključili tudi to točko na dnevnem redu. Naslednja zasedanje bo potekalo jutri, v torek, ob 9. zjutraj. Eh, dnevni red je bil objavljen eh, in ga najdete na spletni strani Evropskega parlamenta. Za danes pa je zasedanje zaključeno in vsem želim lep večer.